Right, uh, and... Dobro, gospe in gospodje. Še enkrat vas prosim, da sedete tako, da lahko začnemo s plenarnim zasedanjem. Najprej nekaj o ozadju. Parlament in Belgici so si izmislili nov, novo vrsto savne. Torej, um, na finskem vemo, kako um, kako je v saunah, ampak tam je temperatura kljub temu še malo višja kot eh, tu, ampak po sauni ponavadi skočimo v jezero in eh, je zato seveda bolj sproščeno kot je tu. Želim eh, najprej opozoriti na to, zato ker imam priložnost, da predsedujem v odboru, torej zunaj um, najdete brošuro o predsedovanju Finske v um, Evropski uniji. E, torej, vzemite si to brošuro in prispevajte v naslednjih šestih mesecih k uspehu našega predsedovanja. Torej, prosim za potrditev dnevnega reda, plenarnega zasedanja. S tem je dnevni red potrjen. Hvala lepa. Po potem potrditev zapisnika 134. plenarnega zasedanja z dne 10. in 11. aprila. Ali lahko potrdimo ta zapisnik, nihče ne nasprotuje hvala, s tem, so, s tem je zapisnik sprijet. Potem nagovor predsednika. Um, gre za odločitve in informacije, o katerih vas želim obvestiti. Um, torej, zadeve, ki se nanašajo tudi na prihodnost, najprej imenovanje splošnega poročevalca, preden bomo začeli s plenarnim zasedanjem v skladu s. Uh, členom 43 poslovnika se plenarno zasedanje prosi, da sprejme odločitve za tri predloge za splošne pročevalce. Dve eh, se nanašata neposredno na predsedovanje Finske v svetu Evropske unije in sicer, da se imenuje Andrijas Grifreud kot poro, splošni poročevalec za mnenje o pametnih mestih, novi izzivi za pravičen prehod na podnebno neutralnost, um, kako izvajati cilje, trajnostne, cilje trajnostnega razvoja v vsakdanjem življenju in oktober oktobra na plenarnem zasedanju naj bi potem eh, razpravljali o tem. Potem predlog, da se gospod Anjo Karlajnen imenuje za splošno poročevalko o digitalni Evropi za vse, eh, pametne in vključujoče rešitve na terenu in tudi ta osnutek bo plenarnemu zasedanju predložen 7. do 9. oktobra. In tretjo je predlog, da se imenuje Tadijo sa Andreja Črskega iz delitve kot splošnega poročevalca za mnenje lokalne in regionalne oblasti pri oblikovanju usodnega partnerstva. In sicer bo to plenarnemu zasedanju posredovanju 4. ali 5. decembra. Prosim eh, za potrditev tega predloga. Predlog je s tem sprejet in poročevalci so bili imenovani pod tem, um, torej 25-letnica CEO e, e, odbora in kongresa lokalnih in regionalnih oblasti. Pred 25 leti eh, sta ti dve inštituciji bili ustanovljeni in no, od takrat delata za krepitev eh, lokalnih eh, teritorijalnih skupnosti in demokraciji. Slovesnost bo potekala v okviru plenarnega zasedanja in predsednik Karl-Heinz Lambert Eh, bo govoril za odbor Ligi in um, Andreas Knabe za kongres. Jutri ob 11.45 bo ta slovesnost in um, pripravili bomo tudi izjavo. In ta slovesnost se bo nadaljevala potem tudi s uh, konferenco o um, vlogi regij in mest v Evropi in sicer se bo ta konferenca začela ob dveh popovdan in bo trajala tri ure. Potem um, um, podelitev nagrad za Evropsko podjetniško regijo. Danes bomo kot zadnjo točko na dnevnem redu podelili to nagrado trim regijam in Eh, predstavnike teh regij toplo pozdravljamo. In sicer smo začeli s podelitvijo te nagrade 2011. Gre za um, nagrajevanje regij, ki spodbujajo podjetništvo in ki tudi prispevajo k izvajanju um, akta o malih in srednje velikih podjetjih na lokalni in, um, um, regionalni ravni in um, povabljeni ste na uh, sprejem na uh, eh, koktejl in tam bo tudi um, otvoritev razstave tu v Evropskem parlamentu. In, um, Sicer so veliko prispevali k um, tej razstavi tudi pripravniki, ki so eh, pet mesecev um, delali v okviru našega odbora in hvala jim za to delo, ki so ga upravili za Evropo in za nas. Eh, potem um, eh, gre tudi za um, natečaj. Um, um, osnovnih oziroma srednjih šol. Um, In čestitam eh, šolarjem in učiteljem, ki jim eh, bomo podelili nagrado in ki eh, so na obisku. Potem, kar zadeva razdelitev pristojnosti, tu imamo različna orodja za decentralizacijo v državah članicah. In eh, tu gre tudi za sisteme upravljanja na več ravnih in za upoštevanje subsidijarnosti. Do, imamo tudi na, strani, eh, na spletni strani vse informacije o tem, kako so porazdeljene te pristojnosti v državah članicah. In tudi včeraj na sestanku predsedstva smo razpravljali o tem, eh, informacije pa lahko lahko dvignete tudi zunaj te dvorane. O tem orodju, um, to orodje je zelo pomembno in kot rečeno, uh, so informacije o tem na spletni strani in tudi v pisni obliki. Potem, kar zadeva globalne trende do 2030, želim opozoriti um, na to um, majhno brošuro in sicer globalni trendi do leta 2030. Um, tu gre za sistem politične analize um, in razen tega imamo tudi to večjo brošuro, um, ki obvešča o rezultatih tega projekta. Tudi tu je na razpolago zunaj eh, dvorane in tu gre za izzive danes in v prihodnosti, predvsem za globalne megatrende, za katalizatorje in za um, zadeve, ki lahko spremenijo um, razvoj in ki lahko vplivajo na prihodnost. Želim pozdraviti gospoda Viktorja Sigla med nami, upam, da je že v dvorani. Vi ste predsednik regionalnega parlamenta Zgornje Avstrije in ste bili član odbora regiji 15 let in danes je zadnjo plenarno zasedanje, ki se ga udeležujete. Hvala, da ste eh, pred nekaj tedni obiskali ISPO in Helsinki, kjer smo z vašo delegacijo iz eh, Državnega zbora Zgornje Avstrije razpravljali, ogledali ste si različne um, projekte, ki se nanašajo tudi na prihodnost Evrope in um, gre predvsem tudi za univerzitetni eh, kampus, kjer se ukvarjamo z inovacijami v ISPU. Um, predsednik skupine ALDE je predsednika uh, obvestil o spremembi imena politične skupine in sicer se ta skupina sedaj imenuje Prenovimo Evropo, Renew Europe. Uh, isto so storili tudi v Evropskem parlamentu in ta odločitev ima takojšnji učinek in generalnega sekretarja prosim, da eh, ustrizno to eh, upošteva in tudi v vseh naših dokumentih. To so informacije eh, strani predsedstva predsednika. Eh, napredujemo po predvidenem času in sedaj smo pri sprejemanju mnen in prvo je mnenje Dajni Saturjajsa. Prosim vas in vaše strokovnjake, da se nam pridružite, tudi predstavnike kultura. Če so me pravilno obvestili, ste vi sedaj župan Rige in želimo vam iskreno čestitati k tej izvolitvi. In sicer se imenuje vaše mnenje makroregionalne strategije na primeru Podonavja, okvir za spodbujanje na nacionalnih grozdov, Riga, eh, Latvija. Eh, vi ste veliko prispevali eh, k baltsko Eh, baltski um, makroregiji, to vem eh, tudi kot finc, potem gre predvsem tudi za pametno specializacijo v, v eh, makroregiji Baltskega morja in uh, želimo seveda tudi z vami v novi funkciji župana Rige še naprej tesno sodelovati, sedaj pa dobite besedo za uvod. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Gospod predsedujoči, gospod in gospodje. Danes na plenarnem zasedanju bomo razpravljali o mnenju, ki sem ga pripravil o makroregionalnih strategijah na primeru Podunavja. Okvir za spodbujanje nadnacionalnih grozdov. Romunsko predsedstvo sveta nas je prosilo, da pripravimo to mnenje. K drugi poroč, drugem poročilu eh, Evropske komisije o izvajanju makroregionalnih strategij EU. Želim se zahvaliti romunskemu predsedstvu za to, da so aktualizirali to temo tako v odboru regij, kot tudi v drugih inštitucijah in mednarodnih forum, forumih. Kolegice in kolegi, tako kot v drugih obdobjih načrtovanja, bomo tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru imeli prioriteto, da se zmanjšajo regionalne razlike in to je neposredno povezano z makroregionalnimi strategijami, ki imajo velik potencial, da v eh, določenem časovnem obdobju se bolj izravna um, nivo um, um, uh, življenjskega standarda in da se s tem prispeva tudi k kohezijskim ciljem. Za nas kot regionalne in lokalne politike sta pomembna predvsem dva pojma - subsidiarnost in kohezija. In to sta tudi glavna cilja um, makroregionalnih strategij. V poročilu Evropske komisije se govori o tem, da v vseh makroregijah opažamo bistven napredek. To pomeni, da lahko govorimo o zgodbi, o uspehu. Obenem pa se v poročilu um, ugotavlja, da obstajajo tudi problemi, izvaj, uspešno, ki ovirajo izvajanje makroregionalnih strategij. Um, upravljanje in politična odgovornost, dve taki točki. um, vidimo, da lokalne in regionalne oblasti da naj bi jih bolj vključevali, kajti na ta način bi lahko bolje pripravili takšne strategije in jih tudi izvajali. Makroregionalnih strategij ne moremo izkoristiti v polni miri, če regionalne skupnosti za to nimajo dovolj virov na razpolago. Zato naj bi tudi v prihodnosti Eh, iskali sinergije med makroregionalnimi eh, strategijami in sektorsko-specifičnimi politikami. Želim opozoriti na to, da eh, je svet sprijel 21. maja sklepe o izvajanju makroregionalnih strategij. Mm, države se poziva, da krepijo odgovornost in da zagotovijo politično podporo na nacionalni ravni tem strategijam in to predlagam tudi v svojem mnenju. V sklepih se predlaga ehm, izmenjava dobrih praks med eh, sodelujočimi in da se ehm, sodeluje tudi preko omrežji ter da se Eh, izboljša sodelovanje z drugimi, naprimer, da sodelujemo s sektorskimi grozdi. Politika grozdov krepi gospodarski razvoj in tudi krepi mednarodno konkurenčnost. S tem se krepi socialna, gospodarska in teritorijalna kohezija razen tega eh, moramo upoštevati tudi inovacijske ekosisteme, inovativne ekosisteme in moramo olajšati čezmejne grozde, vzpostavitev čezmejnih grozdov. Eh, to naj bi eh, podprla GD Regio in GD Grau, ta dva generalna direktorata ki morata ravnati usklajeno. Na ravni makroregiji lahko eh, sodelujoči usklajujejo svoje delo, vzpostavijo eh, pogoje za grozde in izmenjajo izkušnje. Lahko govorimo o magičnem trikotniku. Znanost, podjetja, ki koriščajo znanstvene dosežke in na drugi strani, na tretji strani pa so lokalne in regionalne skupnosti, ki um, delujejo kot posrednik in dajo na razpolago infrastrukturo. Kolegice in kolegi, zelo me veseli, da je večina predlogov sprememb um, takih, da bogatijo moje mnenje. Želim predstaviti štiri kompromise da bi eh, vključil čim več eh, amantmajev kolegov. Želim se zahvaliti in želim pripomniti, da eh, mnenje seveda se nanaša na makroregije, ki jih pokriva to mnenje. Želim se zahvaliti tudi avstrijski in nemški delegaciji, kar zadeva eh, koncipiranje novih makroregionalnih strategij. Pri tem je treba upoštevati, eh, da se ne omeji eh, delovanje in funkcionalnost obstoječih strategij. Najlepša hvala tudi italijanski eh, delegacijo v zvezi z grozdi. Predlagam, da ta dva predloga povežemo v eno točko, kajti ta dva se dopolnjujeta. Gospe in gospodje, ob koncu želim povdariti, da vsaka država članica in vsaka regija v EU sta tako močni in varni, kolikor je močna in varna Evropska unija. Naš cilj in naša naloga je, da smo močni in enotni. Na to moramo pomisliti, ko pripravljamo nove predloge eh, evropskega pomena ter o vključitvi lokalnih in regionalnih skupnosti pri vprašanjih, ki so na dnevnem redu Evropske unije. To je v naših rokah in prosim, da um, podprete moje mnenje in da uh, to tudi s predlaganimi uh, dopolnitvami. Hvala. Odpiramo splošno razpravo, Jozef Berani. Uh, floor, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Za besedo sem zaprosil, ker želim najprej čestitati poročevalcu. Mislim, da je to dobro besedilo, zato ker izpostavljamo dve glavni uviri, zakaj so take strategije včasih neuspešne ali manj uspešne ker imamo različne administrativne strukture po državah, dobro je, da izpostavljamo v tem besedilu, da moramo premustiti različne administrativne zmogljivosti po državah. Po vseh državah, ki so vključene v te strateške prioritete. Še eno zelo pomembno vprašanje je, da pomankanje finančnih sredstev predstavlja največjo oviro za uspešno strategijo. Vseeno pa bi rad izpostavil tudi to, da ne ustvarjamo sporednih struktur, sporednih strategij. Zato bi rad podprl amanma 5, Florian Šuc, ki pravi, da če že imamo obstoječe strategije, ne ustvarjamo novih. Uporabimo te strategije, ki so že na voljo za izvedbo držav članicah. Čestitke poročevalcu, to je dobro besedilo. Thank you, thank you Hvala lepa naslednji prveto Džambeti. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. E, prosim e, poročevalca za mnenje na naš tretji amandma. E, Med makroregionalnimi strategijami je lahko tudi skladnost ciljev in sodelovanja. To bi namreč okrepilo te strategije in bi prispevalo k izboljšanju teritorijalne kohezije med evropskimi državami. Torej, prosim, da eh, pozitivno oceni ta uh, eh, amandma, kajti mislim, da ta amandma gre v pravo smer. Okay, then... Prav, hvala lepa potem pa Rafaela Cataneo. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz želim čestitati poročevalcu k temu mnenju. Tudi kot poročevalec o makroregionalnih strategijah, ki eh, smo jo že sprejeli v tem odboru. Želim eh, se pozitivno izraziti o tretjem amantmaju, tako kot je povedal Čambiti, eh, kar zadeva EU ZAEP, to je makroregionalna strategija, ki jo um, vodi um, Lombardija. Torej, in mi želimo, da se to um, tudi um, vključi v naslednji finančni okvir 2021 do 2027, tudi na zakonski ravni. Če bi to izlučili, bi bilo slabo. In dobro bi bilo, če bi ravnali s tem tako kot z, eh, kot z regijo, torej z območjem rečem za podonavje. Zato bi prosil poročevalca eh, za pozitivno oceno tega amandmaja. Prav, nihče drug ne želi besede. Gremo na glasovanje. Amandma ena. Poročevalec je za. Kdo je za? Dvignite roke. Hvala. Proti? Nihče. Sprejeto. Poročevalčo ima dve če bo sprejet, potem pade amandma 2. Kdo je za poročevalcem amandma 2? Kdo je proti? Nihče sprejeto. Potem amandma 2 ni, je brezpredmeten. Sedaj pa gospod poročevalec. Hvala lepa. Naj povem nekaj o tretjem predlogu spremembo, o tretjem amandmaju. O tem so nekateri že govorili. Nisem proti mnenju, ki je v tem tretjem amandmaju. Mislim, da je prav, da tudi naslednja predsedstva obravnavajo to vprašanje. Sem pa proti temu predlogu samo iz enega razloga. Pripravljamo namreč predlog na pobudo romunskega predsedstva. In zgolj zato tega amandmaja ne podpiram. Ne zato, ker bi bil nelogičen ali se osebinsko ne bi strinjal z njim. Hvala. Prav, hvala lepa, sedaj bomo glasovali. Kdo je za? Kdo je za? proti. Nekateri so proti, večina je za, tako da je sprejeto. Potem pa poročevalcev ima 4, 4 R. Če bo spet odpadeta 4 in 5, Vladislav Ortil ima besedo, prosim. Hvala lepa želel sem podpreti amanma 4 kot kompromisni predlog. Mislim, da moramo izpostaviti, da smo odprti za nove pobude za makroregionalne strategije. To je dober instrument za regionalni razvoj. V tem amandmaju moramo izpostaviti dejstvo, da strategija ne sme otežiti obstoječih strategij. Kaj mislim s tem? S tem mislim, da ne smemo zmanjševati sredstev za obstoječe strategije in tako dalje. Mehanizem primeralnih kriterijev je znan proračunski postopki so znani, tako da podpiramo poročevalcev amanma 4, kompromisni predlog. Prav, glasujemo o poročevalčevem kompromisu 4, da. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Nihče, sprejeto. 4-5 odpadeta, sta brezpredmetna. Sedaj pa amanma 6, poročevalec je za, kdo je za? Hvala lepa. Proti? Nihče. Sprejeto. Poročevalcev amandma 7, R. Če ga spremljamo, potem sta predpomenutna 7 in 8. Kdo je za poročevalcev amandma? Proti? Nekaj jih je proti, pa večina za, to je sprejeto. Tako da sta 7 in 8 brezpredmetna. Sedaj pa še poročevalčev amandma 9R. Če je spet, potem opadeta 9 in 11, kdo je za, proti, nihče, sprejeto. 9 in 11 sta brezpredmetna, sedaj pa še amanma 10, kdo je za, hvala lepa, proti, nihče, to je sprejeto. 11 pa je brezpredmeten, še 12 za, Hvala. Proti? Nihče. To je sprejeto. Sedaj pa še glasujemo o celotnem mnenju, kot je bilo spremenjeno. Tisti, ki ste za, dvignite roke sedaj. Proti? Nihče. Vzdržani? Nihče. Soglasno sprejeto. Čestitke, gospod poročevalec. Thank you. Right, uh, Hvala lepa. Gremo na naslednje mnenje. Kristof Rujo, prosim, če pridete za predsedniški pult z vašimi strokovnjaki in predstavniki Ekona. Gre pa za mnenje z naslovom za učinkovitejše in bolj demokratično odločanje v davčni politiki EU. Tudi tukaj imamo nekaj predlogov spremem, skupaj 16 amandmajev. Po razpravi bomo glasovali tudi o teh amandmajih in o nekaterih amandmajih poročevalca. Prosim, poročevalec, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Mnenje, ki ga predstavljam danes, je politično sporno. Vseeno pa se mi zdi, da tukaj nisem ideološko pristranski, niti nisem pristranski po nacionalnosti. Najprej moramo upoštevati javno mnenje. 75 odstotkov Evropejce ocenjuje, da Evropska unija ne deluje dovolj odločno v boju proti davčnim prevaram. To mnenje je usklajeno z gibanjem državljanov za boj proti podnebnim spremembam in tudi za evropsko davčno politiko, ki bo bolj pravična. Usklajeno je z največjimi političnimi skupinami ELS, PES, liberalci in zeleni, čeprav posebno špicen kandidat ELS, Weber je dejal, da mora Evropska unija sprejeti več odločitev s kvalificirano večino in da bi morala največja telekomunikacijska podjetja plačevati prejične davke. gospod Jean-Claude Juncker je predstavil prvotni predlog in ena od prednostnih nalog je bilo tudi to področje. Gospod Juncker je dejal, da moramo imeti pravično davčno politiko, posodobljeno, ki bo zadostila digitalnim izzivom, pa tudi enakim konkurenčnim pogojem za spletno trženje in tudi za lokalna podjetja. To mora biti usklajeno tudi s strateškim dnevnim redom, ki je bil sprejet 21. januarja. Končevali so tudi potrebo potem, da moramo imeti evropsko davčno politiko, ki bo pravična in učinkovita. Upam, drage kolegice in kolegi, še posebno tisti, ki ste predlagali amandmaje, še prav posebno gospod Murphy, da boste na glasovanje danes se uskredili s komisijo, z vodstvom ELS in z javnim mnenjem, in da bo še pa posebno prvi amandma takoj zavrnjen. Dovolite mi, da zaključim svojo predstavitev s tem, da na hitro spregovorim o štirih temah: konkurenčnost, suverenost, subsidijarnost in na koncu še javna služba. Kar se tiče konkurence. Da, konkurenca je nujno potrebna za delovanje socialne ekonomije in trga. Nismo naivni, vemo, da lokalne oblasti imajo tudi seveda dostopno davčne konkurenčnosti, ampak ta konkurenca mora biti pravična in v skladu harmoniziranega ekonomskega prostora, kar se tiče pravil, ki veljajo za skupni trg, kar se tiče državnih pomoči ali kar se tiče makroekonomskega upravljanja davčna politika na evropski ravni ne sme biti najšipkejši člen evropske integracije. V tem skupnem ekonomskem prostoru, še pa posebno v evromočju, si ni več možno predstavljati, da bi evropska politika lahko bila samo dodatek nacionalne suverenosti. Potrebno si ogledati posledice tega, kar si želimo. Zato, da bi evro uspel, moramo razmišljati v smislu suverenosti, deljene ekonomije in tudi temu, da se odrečemo soverenosti, če parafraziram Rozo Luksemburg. Kaj ti davčna soverenost se konča tam, kjer se začne soverenost drugih. Na predlog komisije ne želimo imeti novih pristojnosti za Evropsko unijo. Komisija ne predlaga tudi tega, da bi se omešavala v državne pristojnosti, kar se tiče neposrednega obdavčanja naravnih in pravnih oseb. Komisija. Predlog komisije je popolnoma združljiv z načelom subsidijarnosti. Dovolite mi, da spregovorim tudi o načelu obdavčitve. Obdavčitev sveda nikoli ni popularna, ampak moramo povedati, da to dovoljuje skupnostim in državam in lokalnim in regionalnim oblastem, pa tudi EU, da med drugim zagotavljajo kakovostne javne storitve na področju izobraževanja, zdravja, stanovanske politike, ki je dostopna vsem, varnosti, boja proti podnebnim spremembam in financiranja izvajanja trajnostnega razvoja. Ko boste glasovali, ko pomislite na obdavčitev, drage kolegice in kolegi, prosim pomislite na to, da Apple in Amazon ustvarjata zelo malo delovnih mest v Evropi, pomišljite pa na manjše podjetnike, pekarne in tako dalje in tudi na porabnike javnih storitev. Ti potrebujejo financiranje, potrebujejo javne naložbe, naj si gre za lokalno, nacionalno ali evropsko raven. Hvala lepa. Um, thank you. Thank you very much for the introduction and No Hvala lepa za uvod. Nihče ne želi posredovati. A, vendarle, gospod Jonkman. Yes, uh, afraid, uh... Da, bojim se predsedujoči, da želimo posredovati z naše strani. Kljub našim najboljšim prizadevanjem, skupina IKR e ne more podpreti tega mnenja iz vrste razlogov. Če 11, 14 in 15 ne bodo sprejeti, potem žal tega mnenja ne moremo podpreti. Mislimo, da je sprejemanje davčne politike zelo povezano s soverenostjo posameznih držav. Ne moramo sprejeti pristopa en model za vse. Vsaka država članica ima svoje ekonomske predpogoje, svojo davčno zakonodajo in to so ključni instrumenti za fiskalno in ekonomsko upravljanje. Ne strinjamo se z domnevo, da bi uvedba kvalificirane večine na davčnem področju vodila do boljše zakonodaje. Ravno nasprotno, to bi vodilo do zlorab, ki ne spoštujejo v polni meri pravic držav članic za njihove lastne fiskalne politike. In za konec menimo, da je konkurenca na davčnem področju nekaj, kar krepi skupni trg, tako morajo javni organi stremeti k učinkoviti davčni politiki. Hvala lepa. Prav, hvala lepa. Še kdo? Če ne, potem pa kar preidimo na glasovanje. Aha, še vi, prosim. Grazie, presidente. Io penso che per fare più Europa ci vuole... Hvala lepa, predsedujoči. Potrebujemo več in ne manj Evrope. Žal mi je, da moram to reči ravno nasprotno tega, kar pravijo kolegi EKR. Tema, ki je pomembna, je sledeča. Če zapustimo logiko soglasja, to pomeni, da gremo v smeri več Evrope. Ta osnutek mnenja omogoča bolj demokratičen in učinkovit proces sprejemanja odločitev na evropski ravni. Če bodo amantmaji, ki jih predlaga EKR, pa tudi Murphy, sprejeti, potem bomo šli v drugo smer. Ne v smeri več Evrope, temveč manj. Odbor regi ne more glasovati proti volji ljudi, to je bilo jasno povedano. Moramo spoštovati javno mnenje. Splet namreč ne pozna meja. Internet ima globalni delež. In če gre za globalni delež, potem ne moramo imeti različnih davčnih stopen. Biti moramo dovolj pogumni in vzeti to v roke, se odzvati na mnenje državljanov. Ne zato, da zavarujemo naše specifične interese, kajti ti so lahko raznoliki po državah. Mislim, da bomo bolj verodostojni, če si želimo več Evrope, če bomo ukrepili institucije, pa tudi Evropski parlament. Evropa kot celota bo uspešna, če bomo pri teh točkah resnično uspeli posredovati. Še pa posebno lokalna raven mora ustrezno tolmačiti si vse to. Zato teh amandmajev ne smemo podpreti, tako bi spodkopali vsebino mnenja, o katerem govorimo. Okay, thank you. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Milana. Odziv, prosim. Naj povem, da smo od zadnjega zastanka komisije poskušali sodelovati, najti kompromis in pojasniti razmere. Še enkrat ponavljam, ne gre za to, da bi spreminjali trenutne, trenutna pravila, kar se tiče pristojnosti v EU. Zato sem sprejel amandma kolega Van Resa. In jasno smo potrdili podporo Evropske komisije. Po drugi strani pa seveda je veliko Evropecev, ki želijo končati z divjim zahodom, ker del obdočitva v Evropi. Ne moramo sprejemati, da če ste Amazon, določate pravila in tudi pogoje naše obdavčitve. Mislim, da je javno mnenje to pričakuje. Dobro, tudi če damo ob stran javno mnenje, to včasih lahko storimo, ampak vseeno moramo tudi poslušati državljanke in državljane. Predvsem pa moramo imeti sredstva, da bomo napolnili državne blagajne, da bomo lahko zadostili financiranju javnih storitev in lokalnih organov. To ni revolucija, samo uredili bomo nekatere zadeve in tako bomo lahko zagotovili, da bodo vsi prispevali, predvsem tisti, ki dobiček kujajo zaradi pomankanja pravil v EU. Okay, thank you. Hvala lepa. Tako, sedaj pa glasujemo. Amandma ena in 15 imata enak cilj in sebino, tako da bomo glasovali skupno o teh dveh. 1 in 15 za, 1 in 15 proti, preverili bomo elektronsko,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 Prav konec glasovanja. Zavrnjeno. Uh, Potem 2R, amandma poročevalca. Če sprejeti 2 in 3 odpadeta, za. Hvala proti. Elektronsko preverjamo. Hvala proti should we have the yeah Okay, we close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. to je 2R, 2 in 3 sta brezpredmetna, amandma 4, prčvalice za, kdo je za, dvignite roke sedaj. Hvala lepa, proti. Tudi to bomo preverili elektronsko. Mm -hmm. Okay, we can close the vote. Konec glasovanja. Ne še. Predsednik, glasovalna naprava je zelo počasna. Prav, bomo še enkrat glasovali, kaj ti izid je precej tesen. Še enkrat glasujemo. Aman ima štiri, da ali ne. ali ne deluje. Gospod predsednik pravi, pošiljam, pritisnil sem, ampak še vedno pravi, pošiljam. No pa počakajmo, pravi predsednik. Ja. Night works. Tako, sedaj pa deluje. Imamo nekaj več oddanih glasov kot pri prejšnjem glasovanju. Vsi ste glasovali, tako da Zaključujemo glasovanje. Večina za. Sprejeto. Amantma pet. Kdo je za? Let's, we open the vote. Ah, I thought that we need, okay. Torej še enkrat, da sojmo z rokami, kdo je za. Gre za amantma 5. Tisti, ki ste za amantma 5, dvignite roke. Proti. Večina je proti, zavrnjeno. Amantma 6. Kdo je za? Zdvigom rok. Proti? Bomo preverili elektronsko. I have all now voted Ste vsi glasovali? Še ne, prav bomo počakali. Okay. We... Tako, sedaj ste vsi glasovali, konec glasovanja. Večina je proti, tako da amandma zavrnjen. Amandma poročevalca 7R, če bo sprejet, bodo 7, 8 in 9 postali brezpredmetni. Kdo je za? Zvigom rok proti. Večina je za. Sprejeto. Sedem, osem in devet postanejo brezpredmetni. Amadma deset. Kdo je za? Zdigom rok. Proti. Večina je za, tako da amadma sprejet. Amadma enajst. Če bo sprejet, postane dvanajst brezpredmeten. Kdo je za? Amadma enajst. Amadma enajst proti. Večina je proti, zavrnjeno. Amantma 12. Kdo je za? Z dvigom rok. Proti. Večina je za. Amantma 12 je sprejet. Amantma 13. Kdo je za? Z dvigom rok. Proti. Večina je proti. Amantma je zavrnjen. Amantma 14. Kdo je za? Proti. Proti večina je proti zavrnjeno. Amandma 15, o tem smo že glasovali. Amandma 16, kdo je za, zdigom rok. Proti. Bomo to preverili elektronsko, torej 16 za ali proti. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Kako? Še ne? Vote is still open. Še vedno glasujemo. Can we now close? Lahko končamo z glasovanjem. Zavrnjeno. Z manjšo večino. Zdaj pa glasujemo o tako spremenjenem mnenju. Kdo je za, s dvigom rok? Proti? Večina je za. Vzdržani? Večina je za, tako da je mnenje sprejeto. Čestitamo poročevalcu. We'll on, yeah, let's take that. And we move on. Nadaljujemo za delom. Naslednje mnenje je mnenje Ženete Balju. Gre za krevni pristop k industrijski politiki Evropske unije. Prosim, pročevalki, da se mi pridruži za predsedniškim pultom. In Povedal sem že, da se nam bo pridružil podpredsednik komisije Jerki Katajnen, tako da bomo morali takrat prekiniti razpravo ali pa glasovanje in bomo imeli razpravo z podpredsednikom Katajnenom. Okay. Okay, here, unfortunately, No, nažalost se nam gospa Bali ni uspela pridružiti, tako da je z nami. Nekdo drug. Uh, thank you, chairman. Hvala, gospod predsednik. Govoril bom nizozemsko. Vandaag eh, ligt voor het uh, uh, de opinie. Hvala. Torej, gre za mnenje krajevni pristop k industrijski politiki Evropske unije. Industrijo bomo okrepili samo z grozdi, z čezregionalnim sodelovanjem in pa z modernizacijo. Vedno več regij z močno industrijo mora sprejeti usmerjene lokalne ukrepe, tako da bodo poskrbeli za inovacije. Treba tudi poskrbiti za sodelovanje med regijami. Samo na ta način bomo lahko okrepili industrijo in ustvarjali nova delovna mesta. Na ta način lahko okrepimo tudi varstvo podnebja. Močne industrijske regije imajo tudi vpliv na sosedne regije. Večja kot je industrijska regija, večje so prednosti za obmejne regije. Pomembno je, da tukaj skoristimo pozitivne sinergije. Ehm, inovacije in specializacije morajo biti bolje usklajene in regije se morajo biti sposobne česa od druga od druge naučiti. Right, uh, Hvala za ta uvod. Želi kdo kaj k temu dodati? Ne, potem začnemo z glasovanjem amandma ena, poročevalka je za. Kdo je za, stiko mnogo? Proti? Sprejeto. Amandma poročevalke 2R, če bo sprejet, amandma 2 postane brez predmeti. Kdo je za amandma poročevalke? Proti? Sprejeto. Amandma 2 postane brez predmeten. Amandma 3, poročevalka je za. Kdo je za? Zdigom rok. Proti. Sprejeto. Amandma 4. Gospod Borke želi besedo. Samo manjša prošnja, gospod predsednik. Bi lahko amandma bil ločeni odstavek, ne pa del besedila? Ja. Um, Poročevalka se s tem strinja, tako da bo to ločen odstavek za točko 2. Glasujemo za, proti, sprejeto. predlagam, da glasujemo v svežnju o amantmajih 5, 6 in 7. Glasujemo v svežnju. Kdo je za? Proti. En glas proti, tako da je to sprejeto. Amantma 8. Poročevalec. Ja, voorzitter. Het, voor, het wijzigingsvoorstel dat voor... Gospod predsednik, ta amandma se navezuje na zelo specifičen sektor. Natančno določa eh, vprašanja zmanjšanja stroškov in tako naprej. Tukaj gre za splošno poročilo o industriji. Ta ostavek spada bolj v mnenje za Eh, specifične sektorje oziroma za mednarodno trgovino, tako da sem proti temu amandmaju. Dobro? Še kdo želi besedo? Hvala, kratko. Res je, amantma je specifičen, ampak je uravnotežen z tem, da želimo doseči 20 odstotkov BDP-ja za industrijo. In to je treba uskladiti z podnebnimi zahtevami. Jeklo je pomemben del naše industrije, to je del našega industrialnega srca. Eh, Evropa trpi zaradi nizkih cen eh, uvoza. Ne smemo si zatiskati oči pred dejstvom, da se veliko mm, jeklarske industrije seli v tretje države, ker tam obstajajo ugodnejši pogoji, ampak vseeno s tem ne znižajo emisij CO2. Eh, s tem pravzaprav eh, znižamo emisije v Evropski uniji, ampak vseeno se druge emisije CO2 zvišajo. Zato bi bilo dobro, če bi eh, v vseh državah veljala enaka pravila glede izpustov CO2 kot v Evropi. Eh, ne moremo izvažati CO2 -ja in s tem delovnih mest. Hvala, torej poročevalec je proti, kdo je za? Proti. Večina sploh ni glasovala. Gospod predsednik, dvakrat ste rekli, kdo je proti. Se opravičujem. Kdo je za amantma? Prosim, glasujte. Dobro. Proti. Večina je za, tako da je amantma sprejet. Amantma devet. Poročevalec je za, kdo je za? proti. Večina je za. Amandma 10. Poročevalec je za. Kdo je za? Proti. Nekaj glasov proti, večina je za, tako da je amandma sprejet. Amandma 11. Poročevalec je za. Kdo je za? Z dvigom rok. Proti. Večina je za. Sprejeto. Amandma poročevalka 12.r. Če bo sprejet, 12 in 13 postaneta brezpredmetna. Kdo je za amandma 12.r? Za, proti? Sprejeto. 12 in 13 brezpredmetna. Glasujemo v svežnju o 14, 15, 16 in 17. Glasujemo v svežnju. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amantma poročevalca 18R, če bo sprejet, amantma 18 postane brezpredmeten. Kdo za amantma poročevalca? Proti. Sprejeto. 18 je brezpredmeten, glasovanje v svežnju o amantmajih 19 eh, do 28. Ali lahko glasujemo v svežnju? Da. Potem, kdo je za? Proti. Nihče. Amantmaji so sprejeti. Naslednji je amantma poročevalca 29R. Kdo je za amantma poročevalca? Proti? Večina je za. Sprejeto. Devetindvajset R je sprejet, amantma trideset, poročevalec je proti. Izvolite, poročevalec. Uh, Dank u voorzitter. Eh, Hvala. Gospod predsednik, amandma, za amandma trideset gre, eh, velja podobno, gre za splošno industrijsko politiko pri tem mnenju. Gre za temo energetskega prehoda in eh, podnebnih prilagoditev. To je treba uskladiti z industrijsko politiko. Če bomo sedaj vse skupaj razširili na regionalno politiko in tako naprej, bomo razvodanili poročilo. Torej, poročevalec je proti, kdo je za? Proti. Uh, proti. Večina je za. Sprejeto. Sedaj pa glasovanje v svežnju 31 do 3 do 34. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amanma poročevalca 35. R. Kdo je za? Svigom rok. Proti? Proti? preveliko vas ni glasovalo, bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Can we not yet? Okay, keep on sending. Can we now close the vote? Yes, we'll. Konec glasovanja. Večina je za, tako da so amantmaji sprejeti. Zdaj pa 36 poročevalec je za, kdo je za, proti, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem mnenju. Kdo je za? Stvigom rok. Proti. Vzdržani. Soglasno sprejeto. Čestitamo poročevalcu in prosim, da uh, to sporočilo prenesete tudi gospe Baljo. All right, uh, next is the. Redu. Nadaljujemo s rezolucijo. Torej, predlogi Evropskega odbora regi za novi zakonodajni mandat Evropske unije. Začeli bomo z razpravo, lahko pa nadaljujemo pozneje, eh, eh, oziroma prekinemo, ko bo prišel. Eh, podpredsednik Evropske komisije. Začenjamo razpravo. Prvi je na vrsti gospod Kajzer. Uh, Mr. Kajzer. Gospod Kajzer, Peter Kajzer. Ja. Beseda je vaša. Excuse me, but I will take the floor. Ne, jaz bom eh, govoril potem eh, v razpravi s komisarjem, ne sedaj. Andros Karjanis. Ali želite besedo, prosim? Hvala. Ko sem prebral te predloge v zvezi z novim zakonodajnim mandatom Evropske unije, sem videl tudi um, omembo Erasmusa za lokalne in regionalne predstavnike in to je tudi potrebno, kaj ti mi kot regionalni in lokalni predstavniki moramo vedeti, eh, da ne vemo vsega. Um, in da bi javnost lahko um, obveščali o koristi sodelovanja v Evropski uniji, moramo vedeti več. Mnogi ljudje eh, sploh ne vedo, da naš odbor obstaja. Um, naprimer, imamo Evropo državljanov, potem dialog z evropskimi državljani, to zelo dobro deluje. In zato želim ponoviti, torej tudi mi, lokalni predstavniki, potrebujemo dodatno usposabljanje, tako da bomo lahko bolje izpostavili evropsko identiteto in tudi vrednote. Hvala lepa. Gospod Jurov Doruba je na vrsti naslednji. Uh, let me please, uh... Želim um, podati svoje mnenje o tem osnutku resolucije. To smo podpisali skupaj z drugimi političnimi skupinami, govorim v imenu IKR. Eh, tu eh, uporabljamo, naprimer, govorimo o fiskalni decentralizaciji, o večji teritorijalni koheziji, eh, potem, da moramo upoštevati tudi. Um, Eh, posledice posameznih zakonodajnih aktov na MSP-je. To je na vsak način dobro, ampak PS e je v predlaga um, glasovanje s kvalificirano večino eh, o socialni politiki in davčni politiki, s tem se ne ukvarja. Eh, ne strinjamo. 7 in 17 sta ta dva amanmaja in to je rdiča črta za nas, kajti davčna politika je v suverenosti držav članic. Ne strinjamo se z domnivo, da glasovanje s kvalificirano večino na področju davčnih in socialnih vprašanj vodi do boljše zakonodaje, temveč to bo vodilo do tega, da manjše države ne bodo se mogle uveljaviti in to bo še večja neenakost, predvsem tudi kar zadeva skupno prihodnost. Potem, kar zadeva rezultat eh, volitev v. Eh, Evropskem parlamentu. Želimo še naprej igrati konstruktivno vlogo pri pravih reformah Evropske unije. Imeli bomo 62 eh, poslancev iz 15 držav članic. Naslednje je pomembno. Volitve so pokazale, da skrajneži niso dosegli velikega števila glasov. Ni Eh, skoraj nobenega eh, skrajnega desničarja ni, eh, ni bil izvoljen. Iz Slovaške sta bila prej dva v parlamentu. Um, Jan Zahradil je prvi špicen kandidat, vodilni kandidat iz vzhodne uh, in srednje Evrope in jaz se, se na vsak način zauzimam za to, da bi dobil ustrezno funkcijo. Hvala, gospod Van Rojs. Hvala, gospod predsedujoči. Želim dodati nekaj splošnega. Veseli me. Uh, veselimo se današnjega vzdušja. Če se spomnimo, kakšna je bila panika po glasovanju o Brexitu in kaj vse se je prerokovalo, vendar vsi smo bili mnenja, da oddaljenost med državljani in Evropsko unijo je prevelika in na to smo se tudi odzvali. Vse strokovne komisije so se sestale in pripravili smo jasna stališča in tudi komisiji zapisali v spominsko knjigo, da morajo to biti prioritete. To so prioritete tistih inštitucij, ki so najbliže državljankom in državljanom. To so lokalne in regionalne skupnosti in mesta. In tudi v prihodnje naj ostane tako, kajti tako lahko pokažemo državljanom, da se Evropa briga za nje in da naj bi se tudi oni zanimali za to, kar se dogaja na evropski ravni hvala. Hvala za te prispevke. Sedaj pa bomo glasovali. Amanma ena. O tem bomo glasovali. Kdo je za? Hvala proti. Hvala proti nihče, to je sprejeto. Potem ustni kompromis, ki eh, povezuje eh, eh amandmaja 2 in 4, to vidimo sedaj na ekranu. Tudi, torej, ali ste imeli sedaj dovolj časa, da si to preberete. Uh, in ali lahko o tem glasujemo, kdo je za. Hvala. Proti nihče to je sprejeto in to pomeni, da je amanma 3 brezpredmeten. Amanma 5, kdo je za? Dvignite roko. Proti nihče to je sprejeto nihče spredo. Ustni kompromis, ki spreminja manjma šest, tudi to lahko berete tu na ekranu. Glasujemo o tem, kdo je za ta ustni kompromis, za, proti, proti, Nekaj jih je sicer proti, večina pa je za to, za tam amandma in zato je tudi sprejet. Šesti amandma je brezpredmeten, amandma sedem. To je v skladu z mnenjem OJO, o katerem smo glasovali pravkar. Kdo je za, kdo je proti, to bomo preverili elektronsko. Ali lahko končamo glasovanje? Konec glasovanja. Hvala. Večina je za. Sprijeto. Amanma 8. Amanma 8 za. Gospod Bjanko, prosim. Gospod predsedujoči, tu smo, smo v fazi eh, z velikim um, pojavom urbanizacije v Evropi, dva, dve tretjini prebivalcev v Evropi eh, bo, eh, bo doživeli v velikih urbanih centrih. In amandma, ki ga predlagam, je, da bi imeli strategije za manjše občine. Um, kot eh, odbor regi smo sprejeli mnenje, za to, da se nameni več virov kohezijski politiki za majhne občine. In zato potrebujemo tudi ustrizne eh, komunikacijske strategije. In pri majhnih občinah morajo biti ti drugačne kot pri, veliki, kot pri velikih. In zato to se mi zdi samo po sebi umivno. Vsi v mojem, moji skupini smo mnenja, da moramo manjšim občinam nameniti malo večjo pozornost. Dobro, bomo glasovali o tem, eh, kdo je za ta amanma. Hvala proti. Večina je proti, to je bilo zavrnjeno. Devet za. Hvala proti. Večina je za sprejeto. Amanma deset za. Hvala proti nekaj sicer jih je proti, ampak to je sprejeto 11 za, proti večina je za, amanma 12 za, glasujte, proti večina je proti, zavrnjeno, amanma 13 za, proti večina je proti, še enkrat za. Proti. To bomo elektronsko preverili. Yes or no. Ja. And after this vote, so we'll stop for po tem z, uh, glasovanju pa bomo prekinili in sledi razprava s podpredsednikom komisije Katajnenom. Torej, ta amandma je bil zabrnjen in nadaljujemo potem s glasovanjem o amandmaju 14 po prekinitvi. Jurki, dobrodošel. Eh, Gospi in gospodje, veliko čast in veselje je še posebej zame, da um, ker sva sodelovala v najnem mestu v ISPU in tudi v, Evrops v finskem parlamentu, ko ste bili eh, premije na finskem in um, zelo me veseli, da bomo imeli to razpravo z vami. In sicer gre za prispevek um, lokalnih in regionalnih oblasti k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja na lokalni ravni. In ta razprava prihaja ob pravem času, kajti imamo enkratno priložnost, da bodo cilji trajnostnega razvoja vodilno načelo za prihodnje ravnanje. In tudi naš odbor ima pri tem pomembno vlogo. V mnenju Abramevičevca smo se eh, s tem ukvarjali in to mnenje bomo obravnavali po tej razpravi in o njem tudi glasovali. 65 odstotkov Torej, 169 ciljev trajnostnega razvoja je in 65 odstotkov jih ne moremo doseči eh, brez vključitve subnacionalnih akterjev eh, in brez tega več eh, deležniškega pristopa. In eh, zato um, nas celo zanim, zanima, kako vi gledate na prihodno izvajanje ciljev trajnostnega razvoja. Ne vem, ali ste že prejeli eh, brošuro finskega predsedovanja, če ne, vam jo izročam sedaj, eh, kaj ti. Eh, Gre za šestmesečno obdobje in tako kot smo danes slišali, je finski premijer rekel, da so Ti cilji na vsak način prioriteta finskega predsedovanja, predvsem tudi glede na spremembe podjedja, eh, podnebne spremembe. Mnoge občine, mnoga mesta In pred nekaj dnevi eh, smo slišali, da bo Helsinki in južni del Finske, da je, eh, so na prvem mestu, kar zadeva inovacije v Evropi in tudi Finska eh, kot cela država je druga za zahodno sosedo Švedsko. Se pravi, da tudi občine mesta, tako kot najne, najno mesto ISPO, tudi mi smo pionir pri izvajanju teh tih eh, ciljev trajnostnega razvoja in vi ste eh, da smo v programu Združenih narodov 25 plus 25 in imeli smo pred kratkim v ESPO tudi konferencu o šampionih na področju izvajanja ciljev trajnostnega razvoja. Eh, podpredsednik komisije nas mora zapustiti 15 pred eh, četrto. Eh, z, pet minut pred štirih in zato bomo imeli najprej uvod in potem razpravo in potem um, se bo razprava seveda še nadaljevala pozneje in jaz bom podpredsedniku poročal o nadaljnih izsledkih te razprave. Gospod predsedujoči, gospod Marko, hvala, da ste mi dali priložnost, da, da z vami razpravljam o ciljih trajnostnega razvoja. In o njihovem izvajanju moram priznati, da eh, je v tem mandatu komisija deloma spremenila delovno metodo in ena od sprememb, ki smo jo izvedli, je, da smo eh, povečali sodelovanje med mesti in regijami. Kaj ti ugotovili smo, da mnoge, mnogi politični cilji so odvisni od aktivnega vključevanja in tudi od eh, individualnih inovacij na ravni občin in regij. In zato smo vzpostavili več eh, platform za sodelovanje med, med komisijo in regijami in mesti. Naprimer, krožno gospodarstvo je primer tega, kjer so mesta na prvem mestu. Eh, in kjer gre za nov način odstranjevanja odpadkov, eh, kjer gre eh, tudi naprimer, za nove načine javnih naročil. In zato sem vedno zelo vesel, da lahko sodelujem na prireditvah vašega odbora, kajti mnenja sem, da je odbor regij in mesta, so eh, zelo pomemben partner pri izvajanju in pri inovacijah. In brez te eh, tesne povezave bi ne bi eh, mogli doseči ciljev tako, kot smo si to zamislili. Želim pa videti nekaj besed o politiki ciljev trajnostnega razvoja oziroma trajnost je del DNK eh, komisije. Če se ogledate pogodbe in tudi našo politiko, se boste prav gotovo s tem strinjali. Trajnost je del DNK-ja Evropske unije. Želimo sodelovati v, na dva načina. Prvič, eh, cilje trajnostnega razvoja želimo vključiti v politični okvir in med politične prioritete. In drugi del je um, dokument. Uh, za razmislek, o katerem bom še govoril, kar zadeva vključevanje teh načel. Komisija, Junkareva komisija, je te cilje vključila v sektorske politike in tudi v horizontalne politike in pobude. Nekaj primerov sektorskih politik, e, krožno gospodarstvo je en primer tega, kar vključuje korake za spremembo porabe in tudi proizvodnje, e, ko gre za oblikovanje industrijskih e, Eh, izdelkov in tako naprej. Potem strategija v zvezi s plastiko. Um, In to um, želimo zaščititi okolje pred uh, osnaženjem s plastiko in predvsem gre tudi za inovacije. Potem um, um, bioekonomija, tudi tu gre za trajnostno rabo obnovljivih virov energije, potem trajnostno financiranje. Upam, da ste um, slišali tudi že kaj o tem, kaj ti pobude za trajnostno financiranje bo do najpomembnejša posamezna pobuda, ki bo spremenila svet. Eh, naložbeni načrt za Evropsko unijo, eh, ki, kar je spodbudilo investicije v prihodnost, v obnovljive vire energije, v krožno gospodarstvo, v digitalizacijo, v inovacije, v socialno podjetništvo. Nekaj besed o našem dokumentu za razmišljanje razmislek za um, trajnostno Evropo do leta 2030. Um, e, Tu um, smo objavili januarja um, skupaj s podpredsednikom Francom Timmermansom in ta dokument je del razprave o prihodnosti Evrope. Cilj je, da se um, je navdih za politične prioritete po letu 2019. Gre seveda tudi za ideje, um, za sproženje te razprave in nov način razmišljanja. In želim se zahvaliti tudi Anandesu. Uh, Abramovičisu in vsem članom odbora za to, da so pripravili mnenje in tudi, da so povabili komisijo eh, na izmenjavo mnen eh, v zvezi s tem poročilom. To je to, kar si želimo, to si komisija želi in sicer, da spodbuja razpravo, da zbiramo dobre ideje in da dobimo ideje, kako eh, preoblikovati, ponovno obliko, pre, preoblikovati naše politike. Um, ki presegajo en sam mandat. In zato vas eh, na vsak način pri tem podpiram. In zadnja točka, ki jo želim izpostaviti, je um, delokalizacija SDG-jev. Um, ehm, Eh, torej agenda za 2030 je na vsak način načrt, ki ga je treba izvajati v partnerstvu z vsemi, z zasebnim sektorjem, z akademskim svetom, z nevladnimi organizacijami in z državljanimi nasplošno. Agenda 2030 eh, predpostavlja, da je eh, ključnega pomena, da tudi države prevzamejo odgovornost za to. Eh, organi na lokalni, regionalni ravni pa so seveda ključni dejavnik pri izvajanju tega in to bo vse odvisno od vašega delovanja. Tako kot piše v mnenju vašega odbora, 65 odstotkov od 169 ciljev potrebuje lokalen, regionalen angažma, da bi jih lahko dosegli. Na podnacionalni ali lokalni ravni morajo s, s, tisti, ki sprejemajo odločitve, um, upoštevati socialno-ekonomsko-okoljsko razsežnost teh ciljev in zato so te oblasti še kako pomembne pri izvajanju. In Eh, želim omeniti oziroma ponoviti to, kar je povedal predsedujoči. Regija Uzima na jugu Finske je bila izbrana za najbolj inovativno regijo na svetu. Zakaj to omenjam? Ne samo zato, ker sem Finc in v čast predsedujočemu, kaj ti inovacije prihajajo iz regiji. Vsaka posamezna inovacija se zgodi na neki točki, geografski točki in zato je dobro, da imamo konkurenco med mesti in regijami z inovativ, ki stavijo na inovacije. Brez te konkurence tudi ne bi bilo teh dosežkov na področju inovacij. In lahko mesto Lahti je bilo izbrano eh, za zeleno prestolnico Evrope. To je mesto, eh, kjer so Um, um, kjer čistijo um, um, um, torej, um, odplake v jezero, oziroma jezero ima tako um, dobro kakovost vode, da lahko pijete to vodo, zato ker so zagotovili čiščenje voda in tako naprej. In brez teh lokalnih naporov ne bi bilo teh inovacij, ne bi bilo novih podjet, podjetniških um, um, modilov tudi ne grozdov. Um, in zato želim še kako izpostaviti pomen teh lokalnih oblasti pri zadoseganju ciljev trajnostnega razvoja. Hvala. Hvala lepa, še pa posebno glede tega, kar ste dejali, glede lokalizacije in zakaj lahko naši člani k temu tudi veliko prispevajo. Zdaj pa zelo kratke predstavitve političnih skupin najprej. Jales Arnoldas Abramovičius je prvi. Naj vas opozorim, da ste omejeni s časom. To je zelo pomembno. Tako da bomo dobili še povratne informacije. Hvala lepa, gospod Makola, spoštovani podpredsednik, gospod Katajnen. V imenu ALS bi se vam rad zahvalil, da ste prišli k nam in da ste podali izjavo. Kot ste že omenili, sem poročevalec za cilje trenostnega razvoja in imam tudi čas, da sodelujem v več strankarskih platformi za te cilje trajnostnega razvoja. Upamo, da bomo uspeli z boljšo komunikacijo. Mesta morajo prevzeti vodilno vlogo pri trajnostnem razvoju. Danes se moramo pogovoriti o izzivih, s katerimi se soočajo. Najprej želim omeniti, da je ključnega pomena, da imamo ustrezno podlago za obstoj, kar pomeni, da bi pomenilo izvajanje teh ciljev strani države članice, pa tudi strani regionalnih in lokalnih ravni. V tem kontekstu mora komisija, kot je zapisano v prvem scenariju, odločno se zauzemamo za tega, jasne strategije z jasnimi cilji, časovnimi roki do 2040. To bi pomenilo, da bi imeli prednost iti prek političnih ciklusov in bi naslovili vsa vprašanja naenkrat. Strategija za trajnostno Evropo 2030 bi morala naslediti strategijo 2020 z dostopom do prihodnega večletnega finančnega okvira. Drugič, ključno je uporabiti pristop od spode na vzgor in aktivno udeležbo pod nacionalnih ravni, da bi dosegli izpolnitev vseh ciljev. Prav tako bo izvajanje te strategije zahtevalo precejšnje naložbe. To lahko dosežemo z različnimi sredstvi. Kohezijska politika je naj pomembnejši naložbeni instrument EU za regije in mesta za spodbujanje cvirov trajnostnega razvoja. Potem pa imamo še druga horizontalna orodja, ki jih tudi lahko uporabimo in racionaliziramo in jih uporabimo pri izvajanju ciljev. Taki instrumenti, kot jih imamo, Evropski semester in priporočila za boljšo zakonodajo. Naj podam primer iz mojega mesta, prihajam iz manjšega mesta v Litvi, ampak skupaj z drugimi mesti izvajamo obnovo starejših sovjetskih stavb. Promoviramo energetsko učinkovitost, tako privačujemo glede energije in pomagamo tudi revnejšim, ker tam večinoma živijo revnejšim. To pomaga potem tudi pri doseganju cilja tisočletja. To je torej potem še idealen primer iz EPSA, mesta, kjer so si zadali cilj, da bi dosegli cilje, pa so te dosegli pet let pred rokom. In veliko še drugih primerov, mest in regij. Naj zastavim vprašanje. Kakšno je vaše mnenje glede objave novega strateškega okvira za naslednji mandat komisije. To je zelo pomembno za nas. Vrnimo se na proces izvajanja te strategije in omenimo še nekatere druge elemente, ki lahko prispevajo k uspehu. Kot je bilo že omenjeno, je potrebno nadrevati z našim delom glede relevantne reforme Evropske komisije. Morda je to drugačen format, ampak nasplošno sem mnenja, da bi morali sodelovati s komisijo in drugimi partnerji in bi ta platforma za več akterjev bila pravo orodje za to. Hvala lepa. Hvala lepa, čas je iztekel. Naslednja skupina PES, Peter Kurz, prosim. Tri minute. Gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje, hvala lepa, da lahko povem v imenu svoje skupine nekaj besed z vidika mesta, ki ima kar nekaj izkušenj pri upravljanju novega, pri izvajanju novega modela upravljanja pri teh ciljih. Pet pripomp najprej, kar se tiče dokumenta za razmislek komisije, mislim, da je postalo jasno, da pride upoštev samo scenarij ena, samo ta zagotavlja trajnostno prihodnost in taka mora biti tudi orientacija. Kajti tukaj gre za bolj koherentno strategijo, ne gre za dodajanje različnih sektorskih politik, ko pravimo sedaj to počnemo za okolje, potem moramo ravnoteženo storiti tudi nekaj za ekonomijo ali obratno. Ne, gre točno za to, da imamo dosledno politiko. In to bo šlo le, če bo ta strategija celovita. Potem druga točka, ne gre samo za trajnostno, gre tudi za strategijo EU, ki je trajnostna. To pomeni, da nimamo neke ločene trajnostne politike, ampak celotna politika mora biti trajnostna. Razsežnosti, za katere gre, so nič manj kot preobrazba našega modela življenja in investicijske politike v smislu trajnosti. 200 let izkušenj imamo z dinamizacijo gospodarske rasti, istočasno pa potem tudi netrajnostne politike. To pomeni, da moramo najti novo paradigmo, novo politiko in jo moramo potem uveljaviti, ne pa samo čakati na trg in tehnične inovacije. Da vemo točno, kakšne bodo te inovacije. Veličina izziva nam mora biti jasna. Zato tudi nismo tam, kjer si želimo biti. Zato pa je izziv tako amerikanski in čas se izteka, da 2030 moramo doseči preobrazbo. To še prav posebno velja za podnebno politiko, ampak podnebna politika ni edini gradbeni kamen trajnostne politike. Če si želimo resnične trajnostne politike, moramo biti dejani na vseh področjih. Če ne bomo poštevali socialnega področja, potem tudi ne bomo imeli podpore za ustrezno podnebno politiko. In potem še zadnja pripomba v smeri upravljanja, gre za poročanje, gre za upravljanje več ravneh. Naj kot pozitiven primer omenim agendo EU za mesta, to bi naj bila orientacija za sodelovanje tudi vnaprej. Zahvaljujem pa se tudi komisiji, ki resnično mesta in regije bolj upošteva kot v preteklosti. Naj zaključim z vabilom 2020 bomo imeli konferenco trajnostnih skupnosti in mest v mojem mestu Mannheimu. Šlo bo točno za vprašanje, kako naj pripravimo preobrazbo skupaj in kako bomo izvajali upravljanje na več ravnih. Vabljeni. Hvala lepa. Sedaj pa skupina ALDE oziroma nova skupina Obnovimo Evropo gospod Vervali, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod podpredsednik, da ste tukaj. Kar se tiče ciljev trajnostnega razvoja v Evropski uniji, to je za nas zelo pomembno. To lokalne in regionalne skupnosti so tiste, ki razvijajo projekte, ki posodabljajo infrastrukturo in sodelujejo neposredno z našimi državljani, da bi izvajali cilje tesočletja. In že vidimo negativne posledice podnebnih sprememb. Naravne katastrofe so večje in to bolj pritiska na našo zmogljivost, da zajamčimo javne storitve. Popolnoma se pridržujem mnenju kolega, ki, so ki je izpostavil pomen prvega scenarija, ta edini, ki ustreza trajnosti, ustreza vsem ravnem upravljanja in zagotavlja izpolnitev ciljev tisočletja. Še pa posebno bi rad izpostavil ukrepe, ki jih moramo izvesti, da bi resnično izvedli krožno gospodarstvo brez oglika. Mislim, da moramo odgovorno ravnati s proizvodnjo in sorovinami. To mora biti ključno za našo industrijsko politiko. Zato tudi pozdravljam mnenje, da je krožno gospodarstvo ključnega pomena za industrijsko politiko, ki temelji na teritorializaciji. Krožno gospodarstvo je odlična priložnost za regije in lokalne skupnosti, kajti lahko se uporabljajo lokalni viri in okrepijo lokalno gospodarstvo. Tako stvarjamo lokalna delovna mesta, ki jih ne presedimo drugam. Kar se tiče zaposlovanja, bomo imeli nove priložnosti in tudi nove izzive. Potrebno je ponovno premisliti o naši potrošnji, o proizvodnih storitvah. Nov način razmišljanja mora imeti tudi nove sposobnosti. Tako moramo okrepiti izobraževanje in to skozi vse življenje. Prav tako ne smemo pozabiti na tehnologijo, komunikacijo, kajti to je zelo pomembno. To vpliva na potrošnjo proizvodov. Prekomerna potrošnja ni dobra, potrebno je izvesti krožno gospodarstvo in to moramo storiti na lokalni ravni. Prav tako moramo veliko bolj tesno sodelovati z industrijo in civilno družbo lokalnimi organi, šolami in univerzami. Da bi kar se da hitro napredovali in ostali na pravi poti, ne bi smeli več uporabljati sredstev EU za projekte, ki ne sledijo temu, kar si želimo izvajanju ciljev trajnostnega razvoja. Potrebno je razviti te cilje na trajnostni način in potrebno jih je na ustrezen način tudi izvajati in uporabljati. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Evropsko zavezništvo. Gospod Borel Porta, beseda je vaše dve minuti. Um, Hvala lepa. Naj skoristim, da je imeno zavezništva. Se zahvaljam za pobudo, ki združuje komisijo in lokalne oblasti. Naj stavim primer Katalonije, kar se tiče izvajanja teh ciljev. Katalonija se je zavezala agendi 2030 od samega začetka in skušamo zagotoviti ustrezno sodelovanje na lokalni ravni in aktivno smo sodelovali tudi pri opredelitvi ciljev. Zavezani smo na domačem parketu vključiti vseh akterjev in to je ključno načelo hm, ciljev. Vlada in neodvisne organizacije so vključene od samega začetka, tudi posvetovalni svet za konkurenčni razvoj Katalonije je podal poročilo, Agenda 2030, kako spremeniti Katalonijo in izboljšati svet. In to je podlaga za ukrepe vlade. Vlada je pred nekaj leti začela s, cilj, eh, z načrtom za izpolnitev ciljev. Julija bo ta načrt potrjen in 17 ciljev bo spremenjenih v 800 konkretnih ukrepov, ki jih bomo potem posodabljali na letni podlagi. Istočasno se je parlament zavezal, da bo spoštoval cilje trajnostnega razvoja, posvetovalni svet za trajnostni razvoj bo vsaki dve leti razložil doseganje ciljev, predstavljal doseganje ciljev, prav tako pa bodo tudi regionalni ministri podali povzetke, kaj se dogaja na katalonski ravni za dosego teh ciljev. In končno, katalonska vlada pripravlja tudi nacionalni dogovor, ki bo omogočil zavezništvo javnih in zasebnih partnerjev, da bi te cilje dosegali s posebnimi zavezami. Ne bi želela končati, ne da bi se zahvalila odboru regij za zavezo, da okrepimo vlogo regij in lokalnih skupnosti pri izpolnevanju teh ciljev. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa EKR, gospod Ortil. Dziękuję bardzo. E, panowie przewodniczący. Hvala lepa, predsedujoči, gospe in gospodje. V tej razpravi bi želel še prav posebno izpostaviti, da je agenda 2030 tisti pravi odgovor na grožnje, ki izhajajo iz globalizacije. Ta agenda ima univerzalen značaj, cilji so ambiciozni, imamo okoljske, socialne, ekonomske cilje, ki so si zelo pomembni. Cilji so razdeljeni v 168 delnih ciljev in 65 odstotkov leteh bi jih morali doseči v sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi organi. Seveda sedaj ne bom povedal nič novega, ampak mislim, da bi morali omeniti, da so lokalne in regionalne ravni in njihovi organi zelo pomembni. Morajo biti vključeni pri izvajanju teh ciljev. Ti so zelo blizu državljanom in analiza dosega ciljev mora biti upravljena na tej ravni. Agenda 2030 ostreza tudi ciljem evropske kohezijske politike. Po pogodbi bi naj ta vodila do zmanjšanja razlik med regijami Evrope. Tiste, regije, ki zaostajajo, bi naj napredovali hitreje. Na področju kohezijske politike imamo vedno več uspehov in to mora biti tudi v prihodnje tako. Ugotovili smo, da je trajnostni razvoj tisti, ki sicer izpolnjuje trenutne potrebe, ampak zagotavlja tudi možnost izpolnjevanja teh potreb za prihodne generacije, saj jih ne ogroža. Zato moramo izvajati konkretne projekte. In za zaključek še tole. Pomembno vlogo igrajo vsi instrumenti, ki skrbijo za to, da bo integracija Evrope dosežena. Tudi makroekonomska strategija je zelo pomembna in to moramo razvijati še naprej. Peter Kaiser. Hvala lepa. Peter Kaiser, minuta. Danke. Hvala lepa. Trajnost potrebuje primere. V radnem programu Koroške je zapisano, da moramo z našimi viri ravnati tako, da bo naši otroci in vnuki ohranili priložnost živeti v zdravem okolju. Da bi zadostili temu, imamo na Koroškem sedaj politično-proračunske odločitve, ki se sprejemajo tako, da jih usklajujemo 17. cilji Združenih narodov tudi zaradi angažmaja nekaterih gibanj za prihodnost. Politika, pa tudi ekonomija in industrija, pa tudi vsak posameznik se mora zavedati, da moramo storiti vse za to, da bi končali z ekološkim in ekonomskim ropom naših virov. Politično moramo jasno povedati, trajnost je pomembna na mesto ne nadzorovanega, ne nadzorovane kvantitativne rasti. To mora biti naš odziv na neoliberalizem. Prav tako moramo o regijah in mestih storiti veliko. Hvala. Hvala lepa, še zadnji prispevek. Sirupa Herpe, tri minute to je prvič varjica. Še eno mnenje, o tem pa bomo govorili oktobra na plenarnem zasedanju. Prosim. To je poročevalka. Prosim. Hvala lepa, komisar Katajnen. Rada bi se vam zahvalila za to, da ste prišli k nam, da se pogovarjamo o izvajanju ciljev trajnostnega razvoja. Prihajam iz ELS in sem poročevalka za podnebne izzive in za energetske vidike, ki so povezani s trajnostnim razvojem. Do 2030. Prav tako sem članica mestnega sveta ESPO in kot veste, je to del platforme za dosego cilja trajnostnega razvoja. In dosegli smo te cilje pet let pred rokom. na podlagi konkretnih izkušenj iz Brusla, pa tudi iz svojega mesta EPSA, jaz pa bi rada zastavila komisarju nekaj vprašanj. Pa podala tudi nekaj pripomp. Najprej moramo imeti jasno evropsko strategijo za cilje trajnostnega razvoja. Ta strategija mora zagotavljati celovit pristop do podnebnih sprememb, do okolja in do bioraznolikosti. Drugič, mesta in regije so odgovorne za 65 odstotkov izvajanja ciljev v Evropi in predstavljamo tretjino javne potrošnje in tudi tretjino javnih naložb. Edino, edini način za učinkovito izvajanje ciljev je, da sodelujemo na nacionalni, lokalni in regionalni ravni. Nadalje, potrebno je globalne cilje prenesti v lokalno resničnost. To pomeni, da moramo pripraviti celovite lokalne ukrepe, uporabiti moramo indikatorje, ki nam pomagajo nadzorovati napredek. Prav tako potrebujemo več povezav med podnebnimi spremembami in javno-zasebnim financiranjem. Potrebujemo več sinergije med viri financiranja. Prav tako se moramo o teh izzivih pogovoriti in jih hitro začeti izvajati. In potem, ne na zadnje, 8. julija bomo imeli v mojem mestu seminar, kako pomagati dosegati cilje trajnostnega razvoja. Želimo si učinkovite rabe surovin, odlično neutralnega gospodarstva za mesta in regije. Želimo pozdraviti 8. julija na našem seminarju v Espo, kjer lahko nadaljujemo s to zelo zanimivo razpravo. Hvala. Hvala lepa, Sirpa. Sedaj pa dobi besedo podpredsednik Jurki Katajne, da se odzove. Um, very... Hvala lepa. Številne pomembne točke ste izpostavili, lahko se strinjam z večino idej, Če dovolite, bi se želel osredotočiti na pet točk. Na te bi se osredotočil jaz, če bi bil diktator Evrope. Prvič. Vsi moramo investirati več v izobraževanje. Izobraževanje je glavni vir socialne eno, enakosti, To je način za izboljšanje odpornosti naše družbe, pa tudi posameznikov v času spremljajočega se delovnega trga. In na ta način lahko tudi spodbudimo ljudi naj eh, sprejemajo bolj obveščene odločitve. Bolj pametne odločitve, torej z vidika vplivov na okolje drugič. Želel bi dvigniti evropski proračun za raziskave. Na ta način lahko združimo veščine in raziskovalne kapacitete naših eh, regij. Na ta način bodo ti bolje sodelovali med seboj in iztržili več iz sredstev, ki jih prejemajo. Zato je horizont eh, za leto 2020 oziroma zato je program eh, Obzorje Evropa tako pomemben program. In prosim za vašo pomoč, ko gre za predlog zvišanja sredstev za Obzorje Evropa. Tretjič. Upam, da se bo naslednja komisija bolj osredotočila na krožno gospodarstvo. In tukaj je povezava med regijami in mesti izredno pomembna vi poznate vaša podjetja, vi ste inovatori. Tukaj potrebujemo najboljše prakse z vaše strani, zato da bomo razumeli, kako lahko komisija spremeni zakonodajo, zato da bi izboljšala stanje krožnega gospodarstva. Četrtič. No in to pravzaprav predstavlja največjo grožnjo za Evropsko unijo. In sicer gre za eh, desintegracijo vladavine prava v naših državah članicah. Nekateri politični vodje dan danes menijo, da je liberalna demokracija nek eh, zastaril koncept, ampak to ni res. Staviti moramo na trajnostni razvoj in na enakost ljudi. To pa brez eh, vladavine prava in liberalne demokracije ni možno. In tukaj spet potrebujemo vodje na lokalni ravni. Ti morajo se zauzeti za te osnovne urednote. In ne nazadnje, želel bi, da bi več investirali in se osredotočili na umetno inteligenco. Z tehnološkega vidika je to pomembno vendar pa je to pomembno tudi z vidika javnih storitev. Če bomo pravilno uporabili javne podatke, bomo lahko izboljšali kakovost in dostopnost javnih storitev. Na ta način bomo lahko tudi zvišali produktivnost javnih storitev. To je en vidik. Drugi vidik, ki je povezan z umetno inteligenco, pa je naslednji. Zagotoviti moramo, da ne bo umetna inteligenca povzročila preveč razdrobljevanja na trgu. Nekatera delovna mesta bodo žal izginila in za te ljudi je treba poskrbeti. Poskrbeti moramo za tiste, ki sedaj delajo, pa bi lahko zaradi moderne tehnologije v prihodnosti izgubili delovna mesta. In spet zato moramo posodobiti naše sisteme izobraževanja. naši izobraževalni sistemi morajo služiti ljudem tudi v času umetne inteligence, pomagati moramo ljudem, da pridobijo nove veščine in da se usposobijo, preden bo prepozno. Spoštovani člani odbora regiji, gospod predsednik, hvala, da ste mi dali priložnost razpravo z vami in upam, da bomo tudi v bodoče tesno sodelovali. Uh, hvala. Naj se navežem na vaših pet točk. Eh, mi imamo številna mnenja o izobraževanju. Kristjan eh, Danžel je bil poročevalec za obzorje Evropa. Naredil je že veliko, sedaj je treba sodelovati, zato da bomo dobili končne rezultate. Potem krožno gospodarstvo. Eh, tukaj ste slišali številne povratne informacije, potem eh, eh, tudi o vladavini prava, o pravni državi govorimo v številnih mnenjih in ne nazadnje je pomenilo tudi to, kar ste povedali o digitalizaciji. Sam sem bil poročevalec za digitalno Evropo in vem, kako pomembno je to. Um, Imeli pa bomo tudi finsko poročevalko eh, za digitalno Evropo v novem mandatu. Okay, and I'll keep on moving. Tako nadaljujemo z delom. ki želite prispevati k tej razpravi, lahko prispevate ali zdaj ali pa v razpravi o poročilu Ambravičiju, kajti to se dotika iste teme. Kdo, želi, kdo eh, sedaj besedo ali boste počakali na mnenje Arnolda sa Abramovičiusa. Dobro, potem se vračamo k glasovanju. Smo pri amantmaju 14, Jeršek in ostali. Ste pripravljeni na glasovanje? Kdo je za? Glasujemo o amantmaju 14. Kdo je za? Proti? Večina je proti, zavrnjeno. Amandma 15. PS e želi eh, ločeno glasovanje, prvi del, oziroma morda želite sami pojasniti. Grazie. Milana. Molto. Hvala, zelo na kratko. Ta amandma in eh, zahteva se glasovanje po delih, kajti eh, pri drugem delu imamo problem. Eh, mogoče tudi zaradi prevoda, želim drugi del eh, preoblikovati, da bo bolj eh, enostavn in zato predlagam, da se potem glasuje o celotnem amandmaju, ne o dveh delih. Drugi del bi se glasoval um, predlaga evropsko normo na osnovi obstoječnih norm v drugih državah članicah, eh, kar zadeva plače in pravice delavcev. Torej, eh, ta ustni del naj bi zamenjal drugi del. Pripravljamo dokument, eh, ki je na začetku neke faze novega mandata komisije in problem pravice delavcev mora biti del ocene Evropske unije. Evropske komisije. Torej, v bistvu tu ne odločamo o ničemer, temveč to so naši predlogi. Mislim, da v Evropi mnogi se zauzimajo za to. Eh, Gospod Rio, euh, socialist. Torej, eh, skupina socialistov podpira to stališče eh, kolega Lane, ki je uh, avtor tega amandmaja. Dobro, ločeno glasovanje, prvi del do dela and their families in njihove družine. Kdo je za? Proti? Bomo glasovali elektronsko. We can close the vote now. Konec glasovanja. Večina je za. Sprejeto. Sre pa drugi del. Kdo je za? Gospod Bor. Čeprav razumem, je drugi del uh, del ustnega kompromisa. Torej, ali sedaj glasujemo o ustnem kompromisu? Ja, nažalost, ustnega kompromisa nimamo pred seboj na ekranu. Ampak ali vsi veste, zakaj gre, da potem glasujemo o ustnem kompromisu? Kdo je za? Proti? Večina je za. Ustni kompromis je bil sprejet. Amandma 16. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Amatma 17. Za. Proti. Sprejeto. Amatma 17. Za. Proti. Večina je za. Sprejeto. Amandma 20, amandma 19 se potem razpravlja predsednik, kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma dvajset za, proti? Večina je za, eh, je proti, zavrnjeno. Amandma enaindvajset, kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma dvaindvajset za. Proti. Sprejeto. Amandma 23. Kdo je za? Proti. Večina je za. Sprejeto. Amandma 24. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Amandma 25. Za. Proti. Zavrnjeno. Amadma 26 za, proti, sprejeto. Amadma 27, kdo je za, proti, sprejeto. Amadma 28, kdo je za, proti, zavrnjeno. Amadma 29, kdo je za, proti proti sprejeto. Amandma 30 za, proti zavrnjeno. Amandma 31 za, proti sprejeto. Amandma 32 za, proti sprejeto. Sprejeto. 33 za, proti, sprejeto. 34 do je za, proti, sprejeto. 35 za, proti, sprejeto. Amadma 36 za, proti, sprejeto proti sprejeto. Amandma 37 za proti sprejeto. Oralni oziroma ustni kompromis, ki združuje amandmaje 38 in 39, imate ga na ekranih. glasujemo o ustnem kompromisu, če bo ustni kompromis sprejet, bodo 38, 39 in prvi del 40 brezpredmetni. Kdo je za ustni kompromis? Proti? Večina je za. Ustni kompromis je sprejet. 38, 39 in prvi del 40 brezpredmetni so brezpredmetni. Sedaj pa glasujemo o drugem delu amantmaja 40. Od besed hkrati. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Amantma 41. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Sprejeto. Amandma 42 za. Proti. Sprejeto. Amandma 43, to je za. Proti. Sprejeto. Amandma 44, kdo je za? Proti. Sprejeto. Sedaj glasujemo o tako spremenjeni resoluciji. Kdo je za? Proti? Osem vzdržanih glasov. Resolucija je sprejeta, čestitamo poročevalcu. Uh, uh, Sedaj pa vabim poročevalca Arnoldasa Abramavičiusa in strokovnjaka, pa tudi predstavnika sekretarjata Ekon. Obravnavali bomo mnenje, o katerem smo delno že razpravljali z podpredsednikom Jirkijem Katajnenom in sicer gre za cilje trajnostnega razvoja, podlaga za dolgoročno strategijo Evropske unije za trajnostno Evropo do leta 2030. All right. Arnold asked first, I'll give the floor. Tako besedo dajem najprej poročevalcu. Arnoldasu. Potem pa boste dobili besedo, tudi tisti, ki ste želeli besedo v razpravi z podpredsednikom Katajnenom. Arnoldas, izvoli. Thank you. Mr. President, ladies and gentlemen. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Tukaj gre torej za drugi krok razprave. gre za mnenje o ciljih trajnostnega razvoja. To mnenje sem pripravil z veseljem, upam, da predstavlja konkreten prispevek odbora regi k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Najprej dobil sem rezultate študije, ki smo jo naročili, potem drugič upošteval sem tudi raziskavo, ki jo je pripravil OECD in pa odbor regi. 60 odstotkov sodelujočih že izvaja cilje trajnostnega razvoja. Na zemljevidu lahko vidite tudi mojo državo in mojo občino, moje mesto. Upam, da se bo to razširilo na celotno Evropsko unijo. Med pripravami sem lahko sodeloval tudi na platformi deležnikov. To je bila zelo zanimiva izkušnja. Številni izmed naših predlogov so bili upoštevani v dokumentu o razmisleku, sedaj pa gre za naslednji korak, gre za pripravo mnenja. Kolegica Sirpa Hertel pripravlja podobno mnenje o ciljih trajnostnega razvoja v Komisiji za okolje. No, prišla sva do različnih ugotovitev. Jaz bi podaril pomen lokalizacije trajnostnih ciljev, pomen horizontalnega pristopa. Komisija upošteva tudi vidike podnebnih sprememb, okoljske vidike. Gre za dve zelo obširni mnenji, ki se dopolnjujeta. po svojem govoru sem povedal, da potrebujemo neko celostno strategijo, da potrebujemo jasno časovnico za doseganje ciljev do leta 2030. No, sedaj imamo predlog uh, strategije za trajnostno Evropo do leta 2030. To bi lahko nadomestilo strategijo za leto 2020, tudi v povezavi z novim večletnim finančnim okvirjem. No, ampak nažalost je nova agenda, ki zastavlja prednost na področja za leti 2019 in 2020, torej za prednost na področja, ki naj bi narekovala eh, delo Evropskega, no, delo sveta, Ehm, Nažalost, eh, Evropski svet prejšnji teden ni omenil trajnostnih eh, ciljev. To obžalujem. Mislim, da bi moral svet upoštevati trajnostne cilje pri svojem delovnem programu in tudi nova komisija bi to morala upoštevati pri novem delovnem programu. Drugič, potrebujemo pristop od spodaj na vzgor, aktivno je treba vključiti lokalne in nacionalne akterje in pa tretjič upoštevati je treba obstoječa horizontalna orodja, tako da bomo upeli trajnostne cilje v vsa politična področja. Eno izmed ključnih področji je kohezijska politika. Treba je zagotoviti teritorijalni, gospodarski in lokalni razvoj in trajnostni razvoj. No, imamo pa še druge inštrumente, recimo evropski semester, letni pregled rasti. Tudi ti bi nam lahko pomagali pri doseganju trajnostnih ciljev. Mnenje je bilo v komisiji Ekon uh, sprejeto soglasno. Eh, mnenje smo sprejeli na eksternem sestanku komisije v mojem mestu Druskin v Litvi. No, to kaže na to, da so člani naše komisije vzeli mnenje resno. Upam, da sem uspel pripraviti uravnoteženo besedilo, ki ga bodo lahko podprli vsi člani in politične skupine. Upam, da bomo s tem. Uh, okrepili globalno mobilizacijo za doseganje trajnostnih ciljev in upam, da bo mnenje prispevalo k temu, da od izjav preidemo k konkretnemu okvirju ukrepov. Torej, hvala za vaše prispevke k mnenju, hvala za vaše amantmaje, hvala za prispevke k raziskavi in ne nazadnje se želim zahvaliti tajni, moji strokovnjakini, osebju komisije Ekon in pa tudi osebju ELS-a. Hvala in upam, da bo to mnenje prispevalo k doseganju boljše prihodnosti. Hvala, sedaj pa sledi razprava. Gospod Alonso Pleguesela. Beseda je vaša. Eh, Hvala. Najprej bi želel čestitati poročevalcu za to, da je povdaril pomen teritorializacije, lokalizacije ciljev trajnostnega razvoja. Mi smo administracija, ki je najbližje državljanom, ki je najbližje vsebini teh ciljev. V španskih regijah pripravljamo strateške načrte, ki govorijo o tem, kako bi lahko trajnostne cilje izvajali v naših regijah. Eh, v regiji Valencija imamo eh, vključene številne uradnike, strokovnjake na področju okolja, gospodarstva, sociale, ki sodelujejo pri pripravi lokalnih ciljev v naslednjih desetih letih. No, ampak izzivi so veliki. Eh, velike izzive imamo predvsem na področju kohezijske politike. Če bomo izkoristili naslednje sedemletno programsko obdobje, Eh, če bomo dobro izkoristili operativne programe financiranja, tukaj govorimo recimo o nizkoogličnem gospodarstvu, o čisti vodi, o tleh, eh, pomembni so tudi eh, socialni skladi, gre za izobraževanje, za, za poslovanje, pomemben pa je tudi program za razvoj podeželja. Na ta način lahko regije najbolj prispevamo k temu, da ne bo nihče ostal ob strani. Čestitam poročevalcu in hvala lepa za to mnenje. Gospa Drenjadin. Tak so mi kefer, et bra, itran, da je to framfralt, et vikt. Hvala lepa za to zelo odlično pripravljeno mnenje, ki je tudi zelo pomembno. Želim se navizati na to, kar je povedal Juri Katajnen v zvezi z izobraževanjem in tu ne gre samo za otroke in mladino, temveč tudi za odrasle. Kaj ti potrebujemo? veščine in znanja in sicer um, vso življenje. Um, struktura je takšna, da če vstopiš v svet industrije, tam pričakujejo določene že Eh, izpolnjene izobraževalne modile. Torej, moramo pa eh, si bolj prizadevati tudi za izobraževanje odraslih. Pogosto so potrebne rekvalifikacije, drugače prihaja tudi do še večjih eh, razlik v naši družbi um, prihaja do sprememb na trgu dela in zato je treba še kako poudariti izobraževanje na vseh ravnih. V ZDA slišimo zlogene kot eh, naredimo Ameriko spet eh, močno, um, program eh, zagona gospodarstva, potem tudi um, na kitajskem, kjer izobražujejo ogromno inženirjev. Izobraževanje lahko vpliva na demokracijo, na rast, na zaposlovanje, eh, na podnebne spremembe in tudi na razvoj kmetijstva. Gospod Jakob je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Veseli me, da sem bil prvi poročevalec eh, o eh, ciljih trajnostnega razvoja in da je eh, iz tega nastala tradicija, to, kar smo si pravzaprav tudi želeli in sicer, da se še bolj poudari pomen lokalnih akterjev pri izvajanju teh ciljev. Vendar eh, gre za dve točke. Eno je izobraževanje. Moramo vzpostaviti ustrizno kulturo trajnosti na terenu. Um, in drugo je prehod in sicer mm, energetski, tako energetski prehod, kot tudi drugi prehodi, eh, tudi nekaj stanejo. Um, naprimer, tudi um, izolacija stavb in tako naprej, kar nekaj stane. Um, torej, v bistvu moramo zagotoviti tudi ustrezno financiranje teh ukrepov in s tem se bomo morali ukvarjati predvsem, ukvarjati predvsem tudi na lokalni in regionalni ravni, kako organizirati ta nov sistem, seveda sodelovanjem zasebnikov, z pod, sodelovanjem podjetnikov, tako da bo ta prehod postal bolj odporen, ta prehod, ki ga danes izvajamo na lokalni ravni. Hvala. Tudi sam želim prispevati k tej razpravi. Predvsem tudi na osnovi tega, kar je bilo včeraj. Jaz sem eh, včeraj Eh, imel predstavitev in eh, sem moderiral prireditev ambasadu, ambas, eh, torej ambasadori za podnebje. Veliko jih je sodelovalo iz naših držav članic. In, in Splošni rezultati te konference bodo seveda na razpolago pozneje in to bo um, hrbtenica nadaljnega delovanja teh ambasadorjev za podnebje. Imeli smo pa tudi zelo kakovostne predstavitve um, Navara iz Galicije, Emilio Navara in tudi nekaj potem pomembnih razprav v. Um, prispevkov v razpravi strani Evropske komisije in tudi Evropske centralne banke. In kaj so izsledki? Podnebja ne moremo obravnavati kot nekaj ločenega, to je del SDG-jev in tako bilo je omenjena vloga izobraževanja in usposabljanja. To velja za vse SDG-je in to je del procesa. Sedaj, ko uh, Eh, je treba eh, eh, komisiji do konca leta predložiti načrte za um, strategije za prilagajanje podnebnim spremembam. Vsaka regija in vsaka, vsako mesto uh, potrebuje tudi svoj energetski in podnebni načrt. Kar bo pokrivalo ta spektr SDG-jev. Um, nadaljni element, eh, ki ga je povdarila predvsem eh, komisija, je dialog na več ravnih. Ne more biti tako, da samo država članica pripravi dokument, ne da bi se posvetovala in sodelovala s regijami in misti. Eh, to je bilo poudarjeno, torej deljenje, izmenjava dobrih praks. Eh, potem tudi eh, pametne specializacije. Vendar dobili bomo povzetek eh, včerajšnje razprave, včerajšnje prireditve z sklepi in tudi z nasveti, kako se učiti iz tega. Torej ne, to ne velja samo za podnebje, temveč širše. Ali lahko gremo na glasovanje? Imamo dva amanmaja. Eh, to bo verjetno enostavno glasovanje, kaj ti poročevalec eh, je za oba amandmaja. Najprej glasujemo o amandmaju ena, kdo je za ta amandma. Proti nihče, to je sprejeto in amandma dve za. Glasujte, prosim, hvala. Proti ni nihče in sedaj bomo glasovali o um, celotnem mnenju, kdo je za to mnenje, kdo je proti. Nihče vzdržani ni, to je bilo torej soglasno sprejeto, gospod poročevalec. Hvala za to e, zelo dobro e, delo, ki ste ga opravili. Thank you. we move on. Eh, nadaljujemo z mnenjem o trajnostnem biogospodarstvu za Evropo. Krepitev povezave med gospodarstvom, družbo in okoljem. Jasint Horvat je poročevalec in takoj mu dajem najprej besedo. Hvala, gospod predsedujoči, hvala. Minim da je biogospodarstvo gospodarstvo na osnovi biomase, da ima to veliko uh, skupnega s prejšnjimi temami, kaj ti brez biogospodarstva ne bomo mogli izvajati ciljev trajnostnega razvoja in tudi ne bomo v stanju, da um, izpolnimo obveznosti iz Pariza. Biogospodarstvo e, znaša 3,2 milijarde evrov in 8. Cila 2 odstotka zaposlenih dela v tem sektorju, to je zelo pomemben del naše ekonomije, gospodarstva in zato um, Ehm, eh, se moramo seveda držati podnebnih ciljev iz Pariza. Gre za posodobitev industrijske baze v Evropi in za um, pojav novih vrednostnih verik. Trajnostno biogospodarstvo je del krožnega gospodarstva. Bioodpadki se vračajo uh, v vire, torej iz teh nastajajo novi viri in uporabniki naj bi znaš, eh, zmanjšali gospodinske odpadke za 50 odstotkov v naslednjih desetih letih. Biogospodarstvo lahko prispeva tudi k um, um, oceanom, morjem brez plastike. 2002 je Evropska komisija pripravila akcijski načrt, ki je bil revidiran leta 2017 in pozneje je Evropska komisija pripravila novo sporočilo o biogospodarstvu. Naše mnenje je naš odziv na to novo sporočilo Evropske komisije. To, kar se nam zdi pomembno, je, da bo 2024 vsaka regija imela nacionalni načrt oziroma nacionalno strategijo v mnogih državah je to že sprejeto ehm, dejstvo, nekatere države že imajo načrte, druge regije pa zaostajajo. In tem regijam naj bi dali še dodatno pomoč, da nadoknadijo ta zaostanek. Eh, za regijami, ki eh, Eh, so bolj uspešne. Eh, razen tega je pomembno, da imamo enotne kazalnike, tako da bo postalo biogospodarstvo merljivo. Zato potrebujemo primerljive podatke in tudi primerljive kazalnike. Za izvajanje strateških načrtov potrebujemo odgovoren pristop in eh, upravljali na več ravnih, tako da bo vsak element eh, te strategije ustrezno izvajan. Eh, občine in mesta so za nas bioekonomska enota, moramo razviti informacijske grozde. Pomembno je ugotoviti, da biogospodarstvo zahteva celosten pristop, to je velik sistem in financiranje je treba zagotoviti iz različnih virov. Financiranje primarno iz strukturnih skladov ali iz eh, kmetijskega sklada ne zadostuje, potrebujemo več virov za financiranje in treba je sprejeti ukrepe tudi za preprečevanje podvajanj, prekrivanj. Potem izobraževanje je prav tako pomemben dejavnik. In o tem smo danes že govorili, bio gospodarstvo ni nobena izjema. Um, izobraževanje ima pomembno mesto v našem mnenju. Želim se, se vam zahvaliti za pripombe in amantmaje ti, te pripombe so izboljšale mnenje in zato mogoče tudi ni amanmajev, o katerih bi morali glasovati. Želim se zahvaliti Valeriji in Olgi za pomoč in želim se zahvaliti tudi strokovnjaku Alkošu Košiju vsi ti so zagotovili, da imamo pred sabo eh, zelo eh, celovito mnenje. Hvala, ali ima kdo kakšno pripombo? Pozvajam Remsen. Hvala. Eh, želim se zahvaliti za to odlično mnenje. To je pomembna tema. In um, v več, večkrat smo že razpravljali o tem. Evropska unija ima zelo ambiciozne cilje, um, tudi kar zadeva 2050, in da bi dosegli neutralno, klimatsko neutralnost. Eh, morajo biti tudi pravila tehnično neutralna in ne smemo, moramo preprečiti preveč podrobnosti, kaj ti izhodišča držav članic so različna. Naprimer, na švedskem smo zelo napredni, kar eh, zadeva eh, davek na CO2, kar zadeva uporabo biogoriv, kar zadeva uporabo hladilno um, hladilnih sistemov, ogrevalnih sistemov in tako naprej. In zato imamo že določene številke stopnje, ki jih želimo doseči, oziroma ki smo jih tudi že dosegli na švedskem. Je pa um, določen skepticizem, kar zadeva uporabo naprimer določenih semen ali tudi kar zadeva obdavčitev. Eh, določenega načina pridelave z uporabo biogoriv. Nočem reči, da je Švedska sedaj najboljša, kar zadeva podnebje, ampak ne smemo spregledati Eh, koliko je že bilo storjeno v posameznih državah in tudi kaj je dobro funkcioniralo. Tudi hotela, hotela sem govoriti že prej eh, pri razpravi s komisarjem. Mislim, da je treba uporabiti dobre izkušnje iz držav članic. Torej, cilji so skupni, lahko pa so tudi različne poti do desige, da se to doseže. Ni amanmajev, zato bomo glasovali samo o celotnem mnenju, e, kdo je za. E, nihče se ne vzdrži, oziroma en se vzdrži, ne. Vi ste proti, dobro, en je torej proti. To mnenje je s tem sprejeto in čestitamo pripravljalcu mnenja. All right, uh, the next opinion, uh, Čapa. Sedaj je naslednje mnenje Čaba Borholi, krepitev izobraževanja na področju naravoslava tehnologije inženirstva. Eh, in prosim vas, da se nam pridružite tu. Ne, da pridete na govorniški odr. All right. Uh, Dobro, um, takoj dajem besedo Čabi Borbolju in ga prosim za uvod v to mnenje. Spoštovani gospod predsedujoči, gospe, gospe in gospodje, eh, kot eh, prepravljalec mnenja o krepitvi izobraževanja v Evropi eh, želim eh, povziti najpomembnejše ideje iz mojega mnenja. Eh, to je seveda tudi rezultat posvetovanja z različnimi deležniki. Politika zaposlovanja in tudi izobraževanja, torej te politike je treba razvijati naprej. Med mladimi je visoka stopnja brezposelnosti in Eh, eh, potem beg možganov po drugi strani je velik problem v Evropi. In sicer to zadeva predvsem eh, vzhodno in srednje evropske države. V obdobju 2011-2017 smo identificirali um, ukrepe, ki naj bi zagotovili enake možnosti. Um, Eh, finsko predsedstvo je objavilo svoj program in izobraževanje eh, je ključnega pomena. Po odločnem, odličnem sodelovanju z romunskim predsedovanjem mislim, da lahko eh, nadaljujemo to dobro sodelovanje tudi s finskim predsedovanjem, tako da bo izobraževanje v Evropi postalo najboljše, najboljši sistem na svetu. Sedaj bom nadaljeval v mačarščini, ki je moj materni jezik. E, kolegice in kolegi, moramo si ogledati rešitve, ki nam bodo pomagale um, izboljšati situacijo v državah, iz katerih mi prihajamo. Moramo, ostati, eh, pred, moramo ohraniti stik med realnim življenjem in izobraževanjem. In to pomeni, da moramo eh, tehnično znanje, inženirstvo, matematiko poudarjati bolj v izobraževanju. To so um, izobraževalna področja, ki so zelo pomembna za ekonomijo in tudi za gospodarstvo gospodarsko rast. Tudi ustvarjalnost je ključnega pomena in zato moramo ustvariti delovna mesta z ustriznim izobraževanjem, so pa seveda tudi pomankljivosti in da bi to premagali, pri tem igrajo lokalne oblasti ključno vlogo pri, um, na področju naravoslavja, tehnologije, inženirstva in matematike. Um, gre za usklajevanje povpraševanja in ponudbe, za uh, spremljanje trga dela. Moramo zagotoviti ustrizno izobraževanje in ustvariti delovna mesta, ki bodo nudila možnost za mlade. In zato moramo vključiti uh, interesne skupine deležnike, in moramo se osredotočiti na lokalne in regionalne oblasti. Ključnega pomena je, eh, da se zagotovijo tudi ustrezni financ, eh, eh, fin, finančni viri, infrastruktura, usposabljanje učiteljev in vključitev žensk. Torej, treba pa je zagotoviti dodatno usposabljanje odraslih. Eh, treba upoštevati tudi jezikovne manjšine in druge manjšine pri strategijah na področju naravoslavlja, tehnologije, inženirstva in matematike. In razen tega priporočamo, da bi izobraževanje na, podro na teh področjih uživalo prioriteto v programu Erasmus in v drugih programih. V času finskega predsedovanja naj bi izobraževanje na teh eh, sektorjih postala prioriteta in eh, želim se zahvaliti tudi vsem, ki so sodelovali v razpravah. Želim se zahvaliti odboru Rigi in tudi članom ELS in želim se zahvaliti za pomoč Sideku, Cideku, eh, hvala Laslu Čeku in tudi um, skupini za analizo, ki mi je pomagala pri delu moramo se osredotočiti na izobraževalni sistem, moramo spodbujati mlade, moramo jim zagotoviti preustrezno znanje in veščine in zato se moramo še bolj um, fokusirati na naravoslavje tehnologije, inženirstvo in matematiko. Hvala. Gospa Karilanja. Arvoisa puheenjohtaja, Haloj, Hvala lepa. Rada bi se zahvalila in čestitala poročevalcu za upravljeno delo na to zelo aktualno temo. Kot ste dejali, dan danes, danes je bil objavljen program finskega predsedstva in izpostavili smo pomen pridobivanja veščin in usposabljanja, točno v tem finskem programu. Če želimo biti nekdo, ki bo zagotavljal dobre inovacije in da bodo državljani lahko pridobili zaradi tega, moramo imeti tudi ustrezne veščine pri teh najpomembnejših predmetih na področju naravoslove tehnologije inženirstva in matematike. Prav tako moramo upoštevati enakost med spoloma. Ženske morajo tudi vstopiti na ta področja, zato da bomo imeli inženirke. In če želimo imeti inženirke, moramo imeti mlade dekleta, ki bodo ti predmeti zanimali in bodo kasneje potem naše pot na univerze in področje nadaljnega izobraževanja na teh področjih. In tukaj seveda moramo izpostaviti pomen osnovne izobrazbe do desetih let. Tam pri krok pri desetih letih postanejo otroci zanimivi, eh, postanejo, se otroci začenjajo zanimati za naravo in za ta podobna področja. In zato morajo lokalni organi zagotoviti ustrezno šolanje. Hvala lepa za upravljeno delo. ko bo Finska prevzela predsedovanje od Romunije, bomo gotovo skušali zagotavljati tudi večji pomen teh področji. Hvala lepa, naslednji gospod Gabor. Hvala lepa. Zelo sem vesel, da smo pripravili to mnenje, sem učitelj fizike. pri svojem delu vidim velik razkorak med izzivi in znanjem. Če pa posebno na tem področju, pri teh predmetih, tisti, ki ne poznajo, ki ne razumejo znanosti, imajo težave priključevanja na trg dela, ne vedo, kaj točno so podnebne spremembe, bodo mislili, da je to samo politično mnenje. in potem vemo, kako se to izteče. Običajno ponujamo podporo za določene šole. Šolski sistemi pa so zelo raznoliki po Evropi, še prav posebno srednje izobraževanje v veliko državah članicah je veliko težav s poučevanjem znanosti. Na katerih državah članicah, tudi na mačarskem, so srednje šole sedaj državne, tako da lokalni organi nimajo prav veliko besede, kar se tiče delovanja teh šol. Država in crkve so odgovorne za učni načrt. To je interno protislovje in to moramo odpraviti. Prav, hvala lepa. Sedaj pa gremo naprej. Gospa Renström. <laughs> Tack så mycket. Ehm, jag var tvungen att haka på. Hvala lepa. Moji kolegi so pred nekaj trenutki govorili o pomankanju deklet na znanstvenem področju. Res je. Težava je v tem, da se marsikdo sploh ne zanima več za naravoslovje in matematiko. Seveda pa nas to mora zanimati, poglejmo si samo digitalizacijo. Če si ogledamo tudi področje računalništva, je tu dekleče manj in to bo postala resnična težava v prihodnosti. Mislim, da je to, kar nam ponuja digitalizacija, nekaj, kar moramo izkoristiti, tudi inovacije. Tukaj potrebujemo ustrezno perspektivo za prihodnost. Potrebno je izkoristiti to digitalizacijo. Ko vidimo, da je potrebno promovirati znanost, pa moramo imeti tudi akcijski načrt, ki bo vključujoč. Zagotoviti moramo, da bodo programi in učni načrti bolje prilagojeni dekletom, prav tako tudi šole. Cilj je seveda, da bi vsi lahko aktivno sodelovali pri tej tehnološki revoluciji. Hvala lepa. Tako sedaj pa gremo naprej. Glasovanje o amandmaju. En amandmaj imamo. Glasujemo. Poročevalec je proti. Kdo je za? Amandma ena. Prosim, glasujte. Proti. Večina je proti, torej je to zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o mnenju, kot je sedaj bilo spremenjeno. Tisti, ki ste za, dvignite roke. Hvala lepa. Proti. Nihče, vzdržani, nihče, torej soglasno sprejeto. Čestitke, gospod poročevalec. Right, Prav. Sedaj pa za celovit okvir Evropske unije v endokrinih motivcih. Poročevalce je Uno Silberg, prosim pridružite se nam. And your expert and the representative of the NAT commission. Tudi vaši strokovnjaki in predstavniki komisije, prosim pridite tukaj za predsedniški pult. Okej, mister rapporteur, I'll give the ... Prav, gospod poročevalec, beseda je vaša. Suur tänu , härra eesistuja . Hvala lepa. Veliko čast mi je, da lahko predstavim osnutek mnenja za odbor regij. Tema je precej stara, ampak dodali smo svežo perspektivo, svež vidik z glasovanjem. Bomo pokazali koliko vemo o tem. Morda kdo tudi ni vedel prav dosti o nevarnih endokrinih motivcih, ampak o tem se je potem sedaj za čas govorilo kar precej. Tako da smo spoznali to temo. Me pa veseli, da lahko predstavim nekaj pomembnih dejstev, zakaj so endokrini motivci pomembni in zakaj bi tudi to moralo pomem biti pomembno za lokalno raven najprej. Pomembno je spostaviti, da je Evropska komisija pripravila tako pobudo in mislimo, da mora komisija takoj pripraviti novo strategijo za endokrine motivce. Prav tako je pomembno, da bi ta nova strategija bila dopolnjena z natančnim časovnim razporedom. Prav tako moramo imeti nove kriterije za endokrine motivce in jih vključiti v vso zakonodajo Evropske unije. Tako bi lahko zmanjšali izpostavljenost endokrinim motivcem, še prav posebno za najbolj ranljive skupine. Težava zaenkrat pa je, da javnega zaveščanja pravzaprav ni, da je precej površinsko. Veliko državljanov ne pozna pojma endokrina funkcija in endokrini motilec. Kar se da hitro, moramo odpraviti tudi razlike med državami EU, kar se tiče zakonodaje, kar se tiče endokrinih motivcev. Potrebno bo harmonizirati njihovo obravnavo v zakonodaji. Moramo pa seveda izpostaviti pomen za zdravje ljudi. Potrebno je seveda izpostaviti tudi interes potrošnikov in industrije, vendar pa če govorimo o konfliktu med industrijo in zdravjem ljudi, moramo seveda zdravje ljudi postaviti na prvo mesto. Ni dovolj, da govorimo samo o povezavah endokrinih motivcev z določenimi motnjami. To moramo umestiti širše v okvir človeškega zdravja. In moramo sprejeti tudi preventivne ukrepe, kar se tiče družbe širše. Potrebno je pripraviti jasno sporočilo, da so lokalni in regionalni organi pripravljeni zaščititi nadaljne generacije kljub pritisku močnih industrij in nekaterih trgovinskih partnerjev. Kot sem že dejal, ta tema precej stara, hkrati pa tudi nova. V osnutku mnenja so vse te podteme bolj podrobno razdelane, tako da bi se rad zahvalil vsem, ki so podali amandmaje komisiji NAT. Naj se zahvalim kolegom iz te komisije. Naj pa se zahvalim tudi strokovnjaku Nadesu Waldmanu, ki je prispeval precej k pripravi tega natančnega, uravnoteženega mnenja. En amandma je bil podan, mislim, da lahko kar pridemo na glasovanje. Hvala lepa. Da, en amandma imamo, želi kdo posredovati na to temo? Če ne, potem glasujemo. Amandma. Ena poročevalec je za. Tisti, ki se strinjate, dvignite roko. Kdo je za? Proti? Nihče. Torej je to potrjeno. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem mnenju, kot je bilo spremenjeno. Kdo je za? Kdo je za? proti? Nihče, nihče se ne vzdrži, soglasno sprejeto. Čestitke, gospod poročevalec. All right, so... Uh, Tako, to so bila današnja mnenja. Nekaj mnenja imamo tudi še jutri. Naslednja tema pa so teme EU pomembne za lokalne in regionalne oblasti. Kot veste, smo na zadnjih nekaj plenarnih zasedanjih imeli take teme. Že naprej smo prosili naše člane, če želijo podati predlog za specifično temo, da morajo to nekoliko bolj podrobno razložiti, potem pa konferenca predsednikov izbere teme za razpravo. Najprej smo izbrali dve temi, ampak žal nekaterih ni. Bomo imeli samo eno temo in to je so postopki obveščanja za urbanistično načrtovanje. Najprej dobi besedo Peter Kurz, da nam bo povedal, kako to zadeva vaše mesto. Potem pa smo dobili tudi informacijo nizozemske delegacije, gospod Jungmann bo podal tudi nekaj zanimivih zamisli, čeprav se zdi, da ga ni. Morda bo to storil kdo drug. Začenjamo pa s Petrom Kurcem. Beseda je vaša, potem pa boste dobili besedo še ostali. Ja, vielen Dank, eh, predsednik. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej hvala lepa za to, da smo dali to točko na dnevni red. Sedaj želim to razložiti. Kaj ti, kar se tiče mojega mesta, nemških mest in nevzemskih mest, to ne zadeva samo njih, to zadeva veliko mest po Evropi. Ne gre nujno za direktivo o postopkih obveščanja, gre za to, da smo prek te direktive dobili možnost odstraniti veliko težavo. Velika težava je v sodbi Evropskega sodišča januarja 2018. Do takrat smo vsi izhajali iz tega, da lokalni urbanistični načrti niso del direktive o storitvah in urbanistični načrti na splošno. Sodišče pa je ločilo, da je to možno, če naprimer se omejuje trgovina na drobno. To naprimer, se dogaja, če želimo urediti središča mest. Imamo urbanistično načrtovanje, imamo načrte in potem skušamo izpostaviti tiste stvari, ki so najpomembnejše, določene pa izključimo. Naprimer, na obrtniških področjih. In vse to bo sedaj moralo biti notificirano. Vse te komunalne lokalne odločitve bodo morale biti predane komisiji in bodo podvržene postopku obveščene. Nemčija ima 11 tisoč mestnih skupnosti, v naših mestih odločamo o večjih urbanističnih načrtih na leto, torej gre za tisoče postopkov, samo iz Nemčije, ki jih bo potrebno sporočati komisiji. To ni samo velik, veliko birokratsko breme, to bo predvsem nekaj, kar se tiče primarnega prava, lokalne samouprave. Mm, zato je to pomembno za obo regiji, je pa to velika težava tudi za Evropo, kajti ta postopek bi okrepil vse stereotipe o EU, predsotke. Kajti veliko krat slišimo, da EU skrbi, poskuša poskrbeti za zadeve, ki bi bile bolje urejene na nižji ravni, da uvira naše dejavnosti. Vsemu temu se moramo izogniti. Sedaj smo v razmerah, da Evropski svet, čeprav nihče nima namena teh načrtov podvreči direktivi o storitvah, se svet ne more dogovoriti o direktivi za postopke, za postopke obveščanja. Hm. Komisija torej ne bo predložila tega predloga in potem ne bomo mogli prek parlamenta popraviti sodbe sodišča. Tako da mislim, da moramo nujno ukrepati in to pomeni, da obe ravni, parlament in svet, se odzoveta, torej pobuda v smeri parlamenta po eni strani, po drugi strani, pa prosim kolegice in kolege, da tudi o tem spregovorite z nacionalnimi vladami, da bi našli rešitev v Evropskem svetu. Po mojem bi morali popraviti to odločitev, ki bi lahko škodila vsem nam, škodila demokratični lokalni samopravi, pa tudi Evropi. Hvala. Thank you very much and then... Hvala lepa. V imenu nizozemske delegacije pa gospod Deher. Ja, dank u wel. <clears throat> Ik zou de woorden van mijn Duitse collega Koers graag willen. Hvala lepa. Rad bi podprl to, kar je dal kolega Kurz. Podpiramo predloge komisije. To je bilo objavljeno prvič 2017. In nemški kolega je že povedal več o tem. Direktiva za postopke obveščanja zelo širi obveze za notifikacijo. Imamo tudi tromesečno obdobje posvetovanja in zato je potrebno ukrepati, kajti v treh mesecih takih pravil ne moremo izvesti. To pomeni, da lokalni in regionalni organi, potem nekako čakajo v čakalnici in predolgo ne vedo, kaj se dogaja. Ne morejo napredovati. Seveda, nismo proti svobodi upravljanja storitev, ampak moramo pa delovati racionalno na regionalni in lokalni ravni. To moramo zajamčiti, ohraniti še za naprej in odločitev o notificiranju je obremenjena z veliko negotovostmi za vse, ki se ukvarjajo s tem. Torej, pogajanja so obtičala, to smo slišali, tako da moramo skupaj razmisliti o tem. V imenu kolege Kurca vas pozivam, da spremete pobudo s parlamentom in tudi nacionalnimi vladami in damo to na dnevni red. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? No, ne, potem pa zaključujem razpravo na to temo. Hvala lepa, da ste spregovorili o tem. Hvala lepa. Še enkrat. Tako, sedaj pa naslednja točka. To je slovesnost o podelitvi nagrad za Evropsko podjetniško regijo toplo pozdravljam. Vse na tej slovesnosti, zmagovalce, ki so bili obveščeni vnaprej. Imamo tri zmagovalce, prav tako pa imamo tukaj tudi nekaj članov žirije. Tako da prosim, pridružite se nam tej razpravi in pri sami slovesnosti the AR e scheme, the entrepreneurial reach. Schema za podjetništvo ERO praznuje deseto obletnico. In sedaj sem zelo vesel, da danes lahko podelimo te nagrade. Sam sem bil zelo aktivno vključen v to delo že od samega začetka tudi v svoji regiji ob Helsinkih. Eh, tudi moja regija je bila ena izmed prvih nagrajenk. Sedaj sem bil tudi predsednik žirije in lahko vam potrdim, da podelitev nagrade ni bila enostavna. To leto vidimo dolg seznam regij, ki so se prijavile. Na vsak način je bilo zelo jasno, da uh, imamo pred seboj odlične predloge visokega kalibra. To je bilo jasno že na prvi pogled. Potem pa, ko smo šli še v podrobnosti skupaj s člani žirije, pa smo z velikim zanimanjem proučili to, kar se skriva za predloge,

Eh, potem Gothenburg, Švedska. Business region. In potem še Navara, Španija. Pozdravljeni. Just uh, join there first and... No, kar pride sem. So we have here, uh... Najprej, pomorska regija. Mikislav Struk, naš član je tukaj, dobro ga poznamo, lepo pozdravljeni. Tukaj tudi uh, podžupan Gdanska, uh, Aleksandrovič, lepo pozdravljeni tudi vi. In potem Aksel Josefson, predsednik uh, uh, Združenja regije Gutenberg, uh, za lokalno organe, to je tudi predsednik uh, mestnega sveta Gutenberga, torej tudi vi pozdravljanje. In potem še Manjo Jardi, podpredsednik vlade Navare. Vsi vemo, kakšno zadje. MSP so glavna hrbtenica podjetništva v Evropi, ki ustvarja gospodarsko rast in delovna mesta. V zadnjih desetih letih smo bili priča velikemu napredku, sploh pri zagonskih podjetjih, videli smo, kako delujejo ekosistemi v gospodarstvu in kako se regije med seboj učijo uh, eh, eno od druge. In sedaj res vidite, da je ta nagrada izjemno pomembna. Ehm, globalizacija, digitalni preboj, ehm, nove inovacije ter pa drugačne podjetniške navade in potrošniške navade so dejavniki, ki bodo vplivali na podjetja in ta podjetja bodo začela drugače delovati kot v preteklosti. To seveda potem vpliva tudi na lokalne organe ter pa na mesta, univerze in na številne druge. Ehm, vsi moramo se prilagoditi konkurenčna prednost Evrope bo odvisna od podjetij in podjetja se bodo prilagodila na nove izzive. Če želijo uspeti, potrebujejo podjetniški duh in tako lahko prispeva k napredku s svojimi veščinami in izkušnjami, tako da zagotovimo preobrazbo gospodarstva in celotne družbe. Eh, naš odbor se je v zadnjih petih letih zvrtočil predvsem na gospodarsko rast, želimo trajnostno rast, predvsem smo začeli z dejavnostmi od spode na vzgor. Podarili smo tri merila, ki so bila ključna za napredek. Kot veste, smo s predsedniki veliko delali na vsem tem. Eh, podjetniški duh je prvo merilo, potem pa še digitalizacija, te pa pametna specializacija uh, in partnerstva. To so tri glavna merila. Vse te kriterije smo skrbno preverili tudi v žiri. Preko ER scheme smo poskrbili za to, da mesta in pa regije dejansko lahko nekaj spremenijo za delo MSP-jev in pa podjetnikov, tako da se ustvarijo ustrezni okvirni pogoji za razvoj in izboljševanje podjetniškega ekosistema na regionalni ravni. Različni akteri se med seboj povezujejo, sodelujejo in tako pridejo do čim boljšega okolja za podjetniške dejavnosti. Er je ugotovil, da eh, bi lahko zgradili nekakšno Silicijo dolino v lokalni obliki, ne pa da bi prekopirali eh, to od Američano. Želimo nekaj um, Pričemer smo se nekaj naučili iz Amerike, ampak lahko potem to nadgradimo z evropskimi izkušnjami, tako da na koncu lahko pridemo do čim boljših naših dejavnosti. ER mora uh, postati še boljša na še višji ravni in prav zato smo z odborom uh, Ekon, z Jurjem in pa z našo upravo vse preverili in poznaje uh, eh, bomo tudi pripravili še prenovljeno schemo za. Eh, podjetništvo na regionalni ravni. To bo tudi javno objavljeno, kajti komisija eh, tukaj sodeluje z GD Grovom in bodo organizirali posebno konferenco za to združenje MSP-jev. Ta bo potekala konec novembra v Helsinkih. Od 25. do 27. novembra ehm, bo to v ESPO in um, ta koncept um, bo potem dejansko spostavljen. No, tukaj imamo sedaj tudi Švedsko, ki je vključena med uh, zmagovalce in zelo sem vesel tega. Sedaj je ta zemljevid bolj uravnotežen, ampak potem so pogledali še druge države naprimer, in pa regije, ki so tudi pomembne. In sem prepričan, da lahko rečem, da je res, da seveda nekatere regije niso zmagale prvič in pa drugič, ko so se prijavile, ampak vseeno so bile odlične in so dosegle velik napredek. In zato smo zelo veseli, da um, se bodo gotovo še um, naslednjič prijavile. Uh, Dragi kolegi in kolegice, sedaj pa bom podelil nagrade. Gospod Struk in pa gospod Aleksandrovič za Gdansk pomorsko regijo kot prva. Prosim. Hvala, predsednik. Govoril bom polsko. Hvala. Ta nagrada za Evropsko podjetniško regijo za leto 2020 je res izjemen dosežek. To je v bistvu potrdilo pravilnost naše vizije. Yes, for the TV and other media. Okay, you can continue. Thank you. Thank you. Thank <laughs> you. Some words I should repeat. No, boom, Schenker to chill. To je ta shema nagrad za Evropsko podjetniško regijo, je za nas nekaj izjemnega. Izjemnega, ker to pomeni, da je okronana naša vizija lokalne in regionalne vlade. Tako smo si zamislili razvoj strategije. Danes z velikim ponosom lahko rečemo, da na številnih gospodarskih področjih je naša regija med prvimi, ne samo na Polskem, ampak tudi v celotni Evropi. Naša gospodarska rast je zelo visoka učinkovito smo se bojevali z brezposobnostjo, imamo nova podjetja in naše gospodarstvo je izvozno usmerjeno. Ključno je, da smo čim bolj prožni, tako da se ustrezno odzivamo na dejanske okoliščine. Eden izmed največjih izzivov dan danes je to, da pridemo do najboljših talentov. Tukaj obstaja pravo rivalstvo. In če je regija odprta, če smo za raznolikost, smo v precej boljšem položaju kot pa drugi. Tudi naš kolega, ki je bil na um, vseh plenarnih srečanjih, uh, Adamovič je tudi tukaj in je bil zelo pomemben za to delo. Ta nagrada odraža moč naše skupnosti in razumevanje evropskih vrednot. V naši regiji zelo dobro vemo, eh, kako je bila zgrajena hanseatska oblast eh, ob mestu Gdansk. Torej, hanseatska oblast je bila zgrajena na trgovini in pa raznolikosti imamo izkušnje iz preteklosti. Zato je solidarnost eh, tako zelo pomembna v naši družbi. In ta edinstvena nagrada, torej nagrada za Evropsko podjetniško regijo, je za nas prava zaveza. Zaveza, ki presega gospodarsko razsežnost promocije podjetništva, Naredili bomo vse v svoji moči, zato da vzpostavimo čim boljše in odihujoče pogoje za vse državljane v naši regiji. To vključuje tudi migrante. Gospod predsednik, hvala lepa eh, in hvala lepa za to nagrado. Thank you. Thank you. Hvala. Sedaj pa uh, druga nagrada. Okay, sure. okay, no, prosim. Gospod Aleksandrovič, gospod predsednik, dragi predstavniki lokalnih in regionalnih organov Evropske unije, gospe in gospodje, veliko čast in veselje, da sem tukaj z vami. Uh, bom povedal nekaj besed, ampak v polščini, prosim. Zelo ponosen sem, da lahko v imenu mesta Gdansk skupaj z maršalom pomorske regije tukaj spremem to pomembno nagrado za Evropsko podjetniško regijo 2020 ta nagrada je najboljši možni dokaz, da smo dejansko izkoristili eh, v zadnjih 20 eh, ali 30 let um, naše preobrazbe, um, tranzicije v naše države, pa tudi pristopu Evropsko unijo. Gdansk je ključno mesto v naši regiji in Gdansk je vplival na celotno pokrajino in celotno regijo. Uh, Eh, to je bilo pomembno tudi zaradi krepitve podjetniškega duha. Pred štirimi leti smo si zastavili veliko potezne cilje in sicer, da bi pritegnili tisto, kar je najbolj dragoceno. Namreč ljudi s podjetniškim duhom, um, ljudi, ki se zavedajo naše dediščine in um, so solidarni, ustvarjalni, ki se želijo razvijati in ki želijo ustvarjati boljšo prihodnost za vse in to ne glede na spol, starost, izvor ali veroizpoved oziroma na spolno usmerjenost eh, ali pa hendikepe in pa posebne potrebe. Sedaj, če se ozrem nazaj v preteklost, mislim, da lahko rečemo, da smo dosegli naše cilje. Danes Gdansk ni samo mesto, kjer se razvija tradicionalno gospodarstvo, naprimer pomorsko gospodarstvo ali pa uh, industrija goril. Ne, Gdansk je še toliko bolj poseben, če ga primerjamo z drugimi polskimi mesti, ker imamo pionirsko vizijo. Želimo pogledati v prihodnost in spostaviti raznolike človeške vire in smo zelo odprti za vse, ki prihajajo od zunaj. Pravno eh, se vračamo k tradiciji Hanseatske lige. Vidimo vrednote, kot naprimer raznolikost, zavedamo se potencijala raznolikosti in pa vpliva raznolikosti na gospodarski razvoj. Zaradi vsega tega je Gdansk res nekaj zelo posebnega. Uh, in to čisto nasplošno, uh, eh, glede uprave, podjetij, univerz in pa organizacije družbe. to vizijo potem uveljavimo v praksi in sicer tako, da vzpostavimo nove modele za integracijo priseljencev. To se da nekaj novega pri nas in želimo storiti vse svoje oči, zato da poskrbimo za to, da je Gdansk privlačno mesto za nove talente in ustvarjalnost. Prav tako želimo, da je to prijetno mesto za življenje, tako da ljudje lahko delajo, so energični da se pomaga vsem državljanom in da je to sodobno mesto. In gdanske mesto, ki ne pozablja na svojo zelo specifično preteklost. Osredotočamo se na kulturne dogodke, vedno veliko vlagamo v izobraževanje, v športne dejavnosti in podobno. Prav tako smo prijazni do okolja, ko naprimer eh, gre za javni prevoz. Osredotočamo se na visoko kakovo življenja za naše državljane. Ti eh, tudi živi v mestu, kjer uh, so stanovanske rešitve zelo dobre, nastanitve so odlične, tudi turizem je pomemben. Uh, leta 2018 nas je obiskalo več kot 3 milijona obiskovalcev in vsako leto se prisili 3000 dodatnih ljudi. Gdansk je dejansko okno v svet, imamo odličen dostop do drugih mest eh, na Polskem uh, številnimi različnimi uh, tipi prevoza, torej po um, zraku, po kopnem um, ali po morju. Gdansk je torej bliže, kot pa si mislite. In res, ko boste prišli v Gdansk, boste videli, da je pametno, da ostanete nekaj časa pri nas in da se posvetite našemu mestu in naši regiji. Ta nagrada, IPR, e sem pripričan, bo še dodaten preboj za nas in tako bomo lahko storili še več za podjetniški duh pri nas, v našem mestu, v celotni pokrajini in pa na polskem nasplošno. Prav tako bi se zahvalil vsem, uh, sploh kolegom v tej sobi, uh, dvorani za vašo pomoč in tudi zaradi vašega sodelovanja smo dobili to nagrado. Torej, res hvala lepa vsem. Okay, and let me just very briefly... No, naj nakratko povzamem to, kar je povedala žirija. Zakaj smo izbrali Gdansko oziroma Pomorsko regijo? Ta pokrajina je odlična pri pritegovanju pri talentov in MSP-jo prav tako se omogoča poslovno izobraževanje za mlade. In tega se želimo naučiti in tudi druge regije, mislim, da želijo iti v podobno smer, tako da se krepi sodelovanje med vsemi nami. Sedaj pa Gutenberg in preden dam besedo uh, nagrajencu in mu podelim nagrado, um, še nekaj drugega. Naj povem, kaj so ključni elementi vaše vloge. Ta vloga je bila odlično strukturirana, predvsem pa smo želeli nagraditi vašo dolgoročno strategijo, uh, Um, na več ravneh. Predvsem se osredotočite na boljše poslovno okolje, na boljše pogoje za MSP-je, da so ti uspešni. Sedaj pa um, torej vam predam nagrado. Gracias. Thank you. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo sem ponosen in hvaležen, da sem danes lahko tukaj in da lahko prejmem to nagrado. Mogoče mnogi ne poznate mesta Göteborg, ustanovljeno je bilo leta 1621 in ima precej dolgo trgovsko zgodovino. Danes imamo več kot 750 različnih um, panog zastopanih v naši regiji, od trgovine do več podjetniških struktur. No, Göteborg ima več močnih strani. Smo pač v zahodni Skandinaviji, 70 odstotkov uh, industrije je v radiju 500 km od Göteborga. Torej smo precej veliko eh, švedsko industrijsko središče. Še vedno imamo največje pristanišče v Skandinaviji in uh, povezuje uh, mesta med Atlantikom in pa Baltikom. Več kot 11 tisoč plovil na leto prepluje, več kot ena tretjina uh, izvoza iz Švedske gre prek tega pristanišča v Göteborgu. Torej, to je precej veliko pristanišče v Skandinaviji, ki je za nas zelo pomembno. Uh, hitro skušamo izboljšati še uh, komunikacijo z Oslom, v, na Norveškem, pa s Kopenhagnom in pa s Hamburgom, tako da bomo bolje opremljeni za potrebe na poslovnem področju. No, še ena ključna prednost Göteborga je, da imamo močno industrijsko dediščino. Imamo precej eh, pomembnih eh, podjetij, Volvo, SKF in uh, edinstveno je, da lahko pri nas sestavimo avtomobil. Vse sestavine imamo na voljo in torej kaj, to je kar edinstvena kompetenca eh, na tem področju. Veste, da se eh, precej eh, proizvodnje seli naokrog, treba je proizvesti različne elemente od mehanskih delov do računalniških delov in to je za industrijo kar veliki ziv. No, imamo dobro podjetniško okolje v Göteborgu, ampak mislim, da moramo razviti strukturo, izboljšati moramo to uh, poslovno zrače, pa tudi podjetništvo. Kot je povedal že predsedujoči, ta duh uh, podjetništva je ključni element, če želimo biti uspešni v prihodnje. Zato menimo, da je zelo pomembno, da nadaljujemo po tej poti. In zato smo tudi razvili novo strategijo za izboljšanje poslovnega ozračja. Želimo krepiti podjetniški duh. Naš cilj je da imamo več kot 120 tisoč novih delovnih mest uh, do leta 2053 v regiji Geteborga. No, kaj je edinstveno pri naši strategiji? Imamo pristop od spodaj na vzgor. Vključili smo poslovno skupnost pri razvoju strategije. Imeli smo več kot 40 delavnic, več kot 100 podjetij je sodelovalo pri razvoju strategije. In eh, to nas je potem pripeljalo do mnogih ključnih ugotovitev, s katerimi lahko izboljšamo poslovno ozračje, hkrati pa tudi pogoje za MSP-je in to je za nas seveda ključnega pomena. To je tudi kritičen vidik, ko govorimo o priznavanju strategije v okviru poslovne skupnosti. Pomembno je bilo, da smo vse vključili. Zahvalil bi se tudi vsem v Göteborgu, ki so se poslovno vključili v naše delo, brez njih eh, naš uspeh ne bi bil mogoč. Se pravi, da je ta nagrada pravzaprav rezultat skupnega trdega dela. Še naprej bomo dejavni pri prizadevanjih, da zagotovimo ustrezno poslovno ozračje. Menimo, da imamo dobro strategijo za podjetništvo in ta nagrada je zelo, za nas zelo pomembna. To je neke vrste dokaz, da smo na pravi poti. Še enkrat hvala lepa. You, Axel hvala, Aksel Josefson. Zdaj pa gremo naprej v regijo Navara. Na kratko bom predstavil ključne elemente vašega predloga. vzorčno, ste si zadali cilje, da izbro, izboljšate podjetniške dejavnosti lokalnega prebivalstva, vključili ste tudi ciljno usmerjene ukrepe, ki neposredno krepijo preživetvene možnosti za podjetja, pa tudi njihov potencial. Imate načrt, imate tudi načrt za pametno specializacijo in zapisali ste tudi, katera bodo najpomembnejša orodja za izvajanje vaše strategije v naslednjih letih. Tudi mi se želimo učiti iz izkušenj. Tako da zdaj uh, predajam nagrado gospodu Ajerdiju.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 razumeti čim več, kolikor se le da iz vašega prispevka. No, lahko poskušim v španščini. Bolje bi bilo tako, ja, v španščini, prosim. Dobro. Najprej sem želel vse skupaj pozdraviti predsednika odbora regiji, podpredsednike, različne druge predstavnike, gospe in gospode. Uh, No, preden rečem še karkoli drugega, naj čestitam še drugima dvema regijama. Torej, regijo Gdanska in Pomorjanskega in pa regijo Geteborga. Čestitke. No, potem pa sem želel še dodati, da je razvoj v regiji Navara temeljil na vključevanju različnih delovnih skupin, revidirali smo našo strategijo, eh, tudi področje umetne inteligence, pa socialne organizacije, tehnološke. Ke centre, vse to smo preučili, vključili zastopnike z teh področji, tudi vladne predstavnike in mislim, da je ključ našega uspeha ravno v tem. Torej gre za skupni uspeh različnih delujočih ekip. In eh, na ta način lahko dobimo dolgoročno vizijo in tudi kontinuiteto potrebujemo projekte pametne specializacije in pri tem uporabljamo različna orodja, uporabljamo načrt z področja znanosti, tehnologije, eh, socialnega področja, tveganega kapitala, uporabljamo projekte za grozde. Še posebno pozornost posvečamo podjetnikom in premikamo se korak za korakom in na ta način smo lahko vzpostavili nekakšen ekosistem, ki je zdaj vse močnejši. V veliko čast nam je, da smo prejeli to nagrado s tem, eh, ste priznali prizadevanja eh, na področju podjetništva v Navari. To je priznano tudi strategijo S3 potrebujemo konsolidacijo in pa stalne izboljšave skupaj z javno podporo in na ta način lahko pri podjetništvu vključujemo tudi prednostne sektorje v strategiji S3. To je torej strategija, ki postavlja podjetnika v središče pozornosti. In potem se podjetnika vodi skozi eh, različne verižne dogodke, dokler ni proizvod na koncu na trgu. Gre torej za neke vrste industrijsko tkivo naše regije, podpiramo različne talente, spodbujamo podjetniški duh. Želimo namreč, da Navara še naprej povečuje svojo konkurenčnost. No, tale nagrada je priznanje za naš razvojni okvir, pa ni samo priznanje, je tudi spodbuda za nadaljevanje dela v tej smeri. Hvala lepa še enkrat. And, uh, so, Hvala lepa. No, po naših uh, informacijah bi morali tukaj imeti baskošino kot pasivni jezik, tako da bi lahko spregovorili tudi v paskušini. Ampak dobro, zdaj ste spregovorili v španščini in povedali ste ključna sporočila. Naj zaključim s tem, da se vsem skupaj. Lepo zahvalim. Zahvaljujemo se vsem regijam, tudi tistim, ki so recimo za, eh, se podegovale za nagrado, pa na koncu niso bile nagrajene. Hvala lepa eh, vašim mestom, hvala lepa vsem nagrajenim regijam, hvala za vaše izkušnje. Na tem bomo delali in eh, še naprej bomo razvijali koncept, ki ga zdaj že imamo. Kot sem že povedal, konec leta bomo odprli um, nov razpis za nagrado za Evropsko podjetiško regijo. Imeli bomo tudi novo strukturo. Zdaj pa vas vabim na koktejl, tako da bomo skupaj praznovali zmagovalci, pa tudi z našimi mladimi evropejci, ki so sodelovali na fotografski razstavi v okviru, v okviru eh, tistih, ki se usposabljajo pri komisiji. No, tale pijača nas čaka zunaj dvorane. Mladi evropejci so bili povabljeni, da pokažejo, kakšne so njihove fotografske veščine, da nekako zajamejo podobe Evrope in hkrati tudi, da se odzovejo na naslednja vprašanja. Vprašanje je bilo, kako uh, čutite navzočnost Evropske unije tam, kjer živite. Tako da imamo zunaj eh, razstavljenih kar nekaj del, več kot 20 in eh, tam, kjer, kjer bomo lahko spili naše koktele, si bomo lahko ogledali tudi, tudi ta dela. Vse vas lepo vabim da se mi pridružite zunaj dvorane. S tem pa tudi zaključujemo današnji dnevni red in današnji program. vabim tudi vse iz polske delegacije. Marek, eh, vi danes gostite eh, dogodek eh, tudi v stavbi Jacques Delor, torej tam, kjer imamo sicer sedež. Današnji sestanek pa je s tem končan. Hvala lepa.